Dear colleagues, it is... Kolegi in kolegice, čas je, da začnemo, čakali smo se na druge kolege, ampak v tem času smo si že pridelali nekaj zamude. Začeli bomo 17. točko na njenem redu. Gre pa za obravnavo osnutka poročila na temo kazeino in kazeinato, namenjenih prehrani ljudi. Govorili bomo o razveljavitvi direktive sveta 83417. Besedo bom dal kar sam sebi, ker sem poročevalec. Nel marzo del 2014, marzo 2014 je komisija objavila predlog direktive o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi. V svojem predlogu komisija predlaga, da se razveljavi direktiva iz leta 83 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z nekaterimi beljakovinami v mleku, to so kazeini in kazeinati za prehrano ljudi in da se nadomesti eh, za novo direktivo zaradi treh razlogov. Prvič, uskladitev pooblastil prenesenih na komisijo z razlikovanjem med delegiranimi in izvedbenimi akti, ki so bili uvedeni s pogodbo o delovanju Evropske unije. Drugič, prilagoditev veljavnih določb nadaljnemu razvoju življenja živilske zakonodaje ter tretjič sprememba zahtev glede sestave užitnih kazeinov v skladu z mednarodnim standardom, torej s tako imenovanim kodeksom alimentarius. V V zvezi s tem eh, komisija predlaga, da eh, parametri glede največje vsebnosti vlage za užitne kazeine eh, se določijo pri 12 odstotkih na mesto prejšnjih 10 odstotkov in glede največje vsebnosti mlečne mastobe za užitne kisle kazeine pa se ta mera določi pri 2 odstotkih na mesto 2,25, kot je predvideno v veljavni zakonodaji. Da bi lahko priloge 1 do 3 eh, Torej, standardi za užitne kisle kazeine, užitne sladke kazeine in užitne kazeinate glede sestave kontaminacije uporabljenih tehnoloških pripomočkov in tako dalje. V prihodnje hito prilagodili mednarodnim standardom in tehničnemu napredku komisija predlaga tudi sprejetje delegiranih aktov. Sebbene i prodotti disciplinati alla... Kljub temu, da kazeini in kazeinati niso namenjeni eh, za prodajo končnemu potrošniku, o tem več z njimi podjetje trgujo, le med seboj se uporabljajo za pripravo živil, je pomembno, da imajo nosilci živilske dejavnosti informacije, ki so nujne za označevanje končnih proizvodov za stigede alergenov. Zato predlog vsebuje določbe o označevanju kazeinov in kazeinatov za prehrano ljudi. To je peti člen. Če obvezne informacije iz tega člena niso navedene na embalaži, posodi ali etiketi, ti proizvodi ne smejo biti dani na trg kot užitni kazeini ali kazeinati, prav tako ne smejo biti uporabljeni za pripravo živil. Torej, um, tako bodo lahko potrošniki uh, utemeljeno izbirali predvsem, če so alergični ali preobčutljivi na hrano. Zato poročevalec na splošno podpira predlog, ampak vseeno pa uh, predlagam določene spremembe. Predvsem, kar zadeva uskladitev uh, direktive s kodeksom ali montariusom, to je izredno pomembno, kajti to bo omogočalo um, pač subjektom na, v živilski panogi enake priložnosti na mednarodni zunanjih trgih. Predlagam tudi določene tehnične spremembe, zato da zagotovimo popolno usklajenost s kodeksom alimentarisom. Predvsem predlog spremembe 5 v prilogi 2 in predlog spremembe 2 v uvodni izjavi 7. Poleg tega eh, mislim, da eh, kar zadeva pooblastilo za sprejemanje delegiranih na, aktov, eh, bi bilo potrebno prenesti na komisijo ne za neomejeno obdobje, pač pa samo za pet let, tako kot je že storil ta parlament oziroma ta odbor v številnih drugih zakonodajnih predlogih. In zadnja točka zadeva datum izvajanja omenjene direktive v državah članicah. Mislim, da nov datum, šest mesecev po začetku veljavnosti, a, z ambiciozam, ampak realističen, medtem ko datum 31. marca 2015, ki ga predlaga komisija, pa se mi zdi prezgodan e, z ozirom na ta trenutek, v katerem o tem razpravljamo in glede na to, kdaj bomo zaključili a, ta, a, ta svežen, je preura ranjen. Eh, zdaj prevzemam ponovno funkcijo eh, predsednika in predajam besedo poročevalcem v sencu. V senci predajam najprej besedo predstavnici eh, skupine SD. Najlepša hvala, predsednik, in hvala tudi vam v vlogi poročevalca. Povedali ste že, da gre za zelo tehnično direktivo, Torej, kot ste že povedali, gre tukaj za predvsem zelo tehnično direktivo iz leta 83. In to direktivo je potrebno zamenjati z novim predlogom. Tukaj ne govorimo toliko o končnih uporabnikih, kot predvsem o eh, podjetjih, ki trgujejo z kazeini in kazeinati ampak informacije o kazinih in kazinatih so pomembne zato, da lahko končni uporabnik mlečnih izdelkov eh, prejme vse informacije, ki jih lahko. To velja predvsem za ljudi, ki so alergični na določene snovi. Prav zato bomo z veseljem podprli tudi predlog spremembe, ki ste ga unesli, pa tudi spremembe, ki ste jih opisali v poročilu mislim, da se lahko s tem strinjamo. Tudi vsi drugi predlogi, ki ste jih tukaj obravnavali, eh, so takšni, da jih lahko podpremo. Zahvaljujem se vam za ta dokument in upam, da bomo čim prej sprejeli to poročilo. Imam pa vseeno vprašanje za komisijo. Direktiva iz leta 83. Tukaj imamo v sedmem členu, v prvem odstavku, neko varovalko, ki omogoča, da lahko države članice um, prekličajo določene določbe iz te, iz te direktive v primeru, da je nekaj um, nevarno zdravju. Te klauzule več nisem našla v novem dokumentu in zanima me, zakaj ste jo izbrisali, kakšno je ozadje te odločitve. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Huitema. Yes, thank you, chair. Thank you, rapporteur. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu, se pravi. Va. Proizvodnja kazeno je pomembna. V letu 2013 je Evropska unija ustvarila 15 tisoč ton, eh, izvozi, izvozila pa 37 tisoč ton. Za en kilogram kazeno potrebujemo 30 kg mleka. Pozdravljam to tehnično prenovo ureditve za kazajne in kazajnata. Kazajnate prejšnja zakonodaja namreč sega v 1983 in dobro je, da to zakonodajo uskladimo s mednarodnimi standardi. Imamo različne inovacije, naprimer prenos mleka eh, prek membran in dobro je, da odrazimo tudi te nove tehnike v naših standardih. Zahvaljujem se poročevalcev, mislim, da je opravil dobro delo podpiral ga bom pri tem, dodal pa bi še nekaj. To zakonodajo je treba uskladiti tako s Svetovno trgovinsko organizacijo, kot tudi s FAO. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod. Aikaut, eh, izvolite. No, obljubil sem, da bom govoril pol ure ampak mislim, da bo malce krajše. Gre za tehničen dosje, je pa ta tema izjemno pomembna. Verjetno ne bomo vložili nobenega predloga spremembe, zato ker lahko podpremo delo uh, poročevalca. Tokrat ste si prislužili podporo zelenih in uh, upam, da boste uživali v tem trenutku. Komisija želi uporabljati prilogo delegirane akte, uh, čeprav smo pri eh, takšnih zadevah ponovadi zelo skeptični, je v tem eh, primeru to smiselno. Delegirani akti so pravo odločitev, tako da bo lažje spreminjati eh, prilogo v prihodnosti. Hvala poročevalcu, čestitke in s tem sem zaključil s svojim 25-minutnim govorom. Najlepša hvala, Bas. Danes popoldan imamo veliko časa, tako da kar pogumno. Želi še kdo besedo? Ne, potem pa bom besedo predal komisiji, tako da bo lahko odgovorila na vprašanje gospe Melior. Obene pa lahko pokomentirate naše stališče. Izvolite. You, Chairman, thank... Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za besedo pri tej tehnični, ampak vseeno zelo pomembni razpravi. Samo prihajam iz generalnega direktorata Agri, kar je nenavadno za ta odbor. In sicer zato, ker smo v generalni direkciji Agri spodbujali k sprejetju tega predloga. Želimo namreč omogočiti enake pogoje za naš, naše mlečne uh, proizvajalce v primerjavi z globalno trgovino. Kot smo slišali, je to pomembno za našo evropsko industrijo, to je pomembno za rast, za delovna mesta in v komisiji smo zelo veseli vaše podpore te pobude. Glede vprašanja v zvezi s členom 7.1 direktive 83 pa takole kot je dejala poslanka, je v skladu s tem členom posamezna država članica lahko posredovala v primeru nevarnosti. Te določbe pa sedaj ne potrebujemo več v tem predlogu, v tem zakonodajnem aktu. Je namreč že vključena v pogodbi in v splošnih načeljih prava skupnosti. Ni treba torej ponavljati dejstva, da ima država članica določene pristojnosti, ko obravnava eh, kakršnekoli grožnje za javno zdravje. V prejšnjem zakonodajnem aktu iz leta 1983 so bile zadeve malce drugačne, sedaj pa je to neko splošno načelo vključeno v pogodbo in pokriva prehrambeno zakonodajo na evropski ravni. Dovolite mi, da podam še dva tehnična komentarja v zvezi z vašimi predlogi spremem, gospod poročevalec. Po mojem mnenju, in morda se motim, v predlogu spremembe 2, ki obravnava sedmo uvodno izjavo, usmerjate pozornost na zamenjavo besede, besedne zvede oziroma obeseditve. Na eni strani govorimo o eh, kislinah, o aditivih, dodatkih, pri, drugi, pri drugem primeru pa govorimo o alkalinah. Morda bi lahko torej eh, dodatke hkrani dodali v to uvodno izjavo. Pri petem predlogu spremembe upam, da pravilno razumemo trenutne razmere. Tako vi, kot tudi mi v komisiji. Če prav razumem, predlagate, da, da najmanjša osebnost kazeina mlečne beljakovine ne sme biti izračunana na osnovi suhega ekstrakta, ampak na podlagi absolutne mase. Ohranjate torej številko 88 odstotkov, pravite pa, da mora biti to izračunano na podlagi absolutne mase. Če se boste odločili za takšno ureditev, potem evropski akteri ne bodo imeli enakih pogojev kot globalna konkurenca in nekdo od poslancev je že omenil, kakšne so številke v zvezi eh, s proizvodnjo Evropske unije in izvozom. Izvažamo 50 odstotkov proizvodne eh, kazeina in kazeinatov. To je zelo dober proizvod, ki pomaga našemu mlečnemu sektorju. Uvažamo pa zelo nizke kvantitete tega izdelka, ki niso za človeško rabo. Tako da tukaj nekih eh, grožen oziroma nevarnosti strani držav, ki izvažajo te proizvode v Evropsko unijo, ni. Mislim, da je treba zagotoviti enake pogoje za naše proizvajalce, za našo industrijo, kot eh, jo imajo tuja podjetja. Dobro bi bilo, da se torej strinjate z našim predlogom, da je izračun utemeljen na osnovi suhega ekstrakta, tako kot piše tudi v kodeksu. Hvala. Najlepša hvala za vaše predloge. Časovnica, časovni rok za ulaganje predlogov sprememb 3. februar do 12. in na to obravnava 24. februarja. Sedaj pa naslednja točka, Evropska strategija za energetsko varnost. Ko zveste, je odbor ITRE, pristojni odbor, mi pa pripravljamo mnenje za to točko. Besedo bom takoj predal pripravljavki mnenja gospe Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Govorimo o energetiki. To pomeni, da je to za nas skupna tema. Tu v parlamentu se ponavadi osredotočamo na celovito podobo določenega področja. Včasih pa pozabimo na različne grožnje, na zunanjo politiko. Za naše državljane je energetska varnost precej konkretnejša. Želijo si tople hiše, hrane, varnosti, strehe nad glavo. Govorimo o kritično pomembni infrastrukturi. Govorimo tudi o finančnih sredstvih. Tako na začetku pa bi spomnila na zelo pomembno vprašanje, ki ga je obravnaval tudi kolega Stigliotis v odboru ITRE. Če želimo celotni Evropske unije omogočiti reden dostop do energetike, moramo to početi na osnovi načela solidarnosti. Vsi potrebujemo energijo, tudi revni ljudje. In pomankanje energije je resnična težava, vsak četrti evropejec živi v energetski revščini. In ko se cene zvišajo, je za številni, številne ljudi, ljudi, za številne ljudi še teže. Ne moremo se pogovarjati o izvozu in uvozu energije, kot da bi to bilo popolnoma ločeno od vsak dana naših državljanov energija nas dela zelo ranljive. Odvisni smo od nafte. Eno milijardo na dan porabimo. Še vedno smo zelo odvisni od surove nafte. Skrajni čas je, da začnemo zmanjševati porabo. Biti moramo energetsko učinkoviti, osredotočiti se moramo na nizkooglično gospodarstvo. Najti moramo rešitve, s katerimi bomo dosegli naše cilje. Potrebujemo skupno energetsko strategijo. In ta je lahko naš odgovor na različne izzive, na različne težave v zvezi s podnebnimi spremembami. Zagotoviti je treba energetsko varnost, trajnostne vire, energije, ustrezno energetsko mešanico, zagotoviti varno preskrbo z energijo. Uporabljati moramo inovativne vire energije. O vsem tem se moramo pogovarjati, časa pa ni veliko. Naša celovita strategija mora temeljiti na obstoječih političnih instrumentih. Dolgoročno gledano želimo prejiti na nizkooglično gospodarstvo do leta 2050 imamo že cilje do leta 2030, ki izhajajo iz direktive o energetski učinkovitosti in iz drugih zakonodajnih aktov. Potrebujemo resničen akcijski načrt, s katerim bomo izvajali te določbe, tako na področju uh, stanovanj, zgradb in na drugih področjih. Vse države članice morajo podpreti te ukrepe. Zato pozivam, da skupaj pozovemo komisijo k pripravi konkretnih ukrepov in zakonodaje, tako kratkoročno gledano, kot tudi dolgoročno gledano. Začeti moramo razvijati nizkooglično gospodarstvo in začeti moramo dejansko redno uporabljati obnoljive vire energije. Strinjam se s komisijo, obnoljivi viri energije so dobra alternativa. Vlagati moramo tudi v pametne eh, sisteme prenosa in skladiščenja energije. Ne smemo ustaviti tega razvoja. Poznam mnenja različnih političnih skupin v zvezi z energetsko varnostjo. V besedilu sem poskušala uravnotežiti različne eh, zahteve, pričakovanja in eh, prošnje. Seveda pa je težko v takšnem kratkem besedilu obdelati vse teme. Veselim se že naše skupne razprave, veselim se vaših stališč. Na koncu bi se dotaknila še samozadostnosti in pa dejstva, da moramo zmanjševati našo porabo energije. Sama prihajam z sever, severa Finske. Narava je tam eh, tista, ki vlada in ljudje se morajo boriti za svoje preživetje. Narava nas je naučila, da moramo sami poskrbeti zase, ker nihče ne ve, kakšen bo jutrišnji dan. Danes moramo začeti eh, štediti, zato da bomo imeli jutri dovolj krompirja ali pa energije. in energetska varnost pomeni prav isto. Bodi si skladiščimo krompir, bodi si skladiščimo energijo. Ne smemo biti tako odvisni od zunanjih ponudnikov, ki lahko hitro zvišajo cene. Ravno zato je energetska učinkovitost tista najpomembnejša ideja ki jo mora ta odbor vključiti v samo energetsko strategijo. Hvala za tesno sodelovanje in hvala za besedo. Najlepša hvala, sedaj po imenu ELS, gospa Gardini. Allora, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej moram kolegom in kolegicam povedati, da tukaj zastopam skupino ELS v imenu gospoda Mela, ki se nam žal ni mogel pridružiti. V njegovem imenu se bom tako dotaknila nekaterih pomembnejših točk. Prez dvoma pa se bo gospod Melo sam poglobil v te točke ob naslednji priložnosti. Naj torej na kratko predstavi njegovo stališče. Blaginja državljanov v Evropski uniji je odvisna od eh, redne, varne dobave energije. Potrebujemo solidarnostne mehanizme, ki bodo močnejši. Graditi moramo že na že obstoječih mehanizmih, tako da bo Evropska unija pripravljena reševati kakršnekoli vrzeli in eh, težave pri dobavi energije. na tem področju smo marsikaj že naredili. Ampak, če v zakupu zamemo besede poročevalke, je to področje, kjer imamo veliko manevrskega prostora, veliko možnosti za izboljšavo. Izboljšati je treba koordinacijo eh, nacionalnih energetskih politik in povečati zmožnosti Evropske unije za eh, to, da oblikuje zunanjo energetsko politiko. Evropa mora oblikovati uh, skupni energetski trg, ki ne bo bolj povezan in bolj funkcionalen. Potrebno je povezati, uh, je spodbuditi med povezave za to, da uh, se države združijo tako z imenovanimi energetskimi otoki. Um, energetske medpovezave zagotavljajo ne samo varnost uh, oskrbe z energenti, ampak tudi delovanje notranjega energetskega evropskega trga in spodbujanje konkurenčnosti. Torej, ta, med povezave in dopolnitev notranjega energetskega trga so vzvodja, glavna vzvodja za posodobitev energetskih sistemov v državah članicah in to na učinkovit način, stroškovno učinkovit način, kaj ti zagotavljajo splošno korist tako za proizvajalce kot tudi za potrošnika. Potrebno je spodbuditi uh, diversifikacija uh, virov uh, oskrbe in tudi uh, poti. Plin in elektrika imata to pogledno uh, absolutno prednost. Potrebno je tudi vlagati v čiste eh, energije, kajti uporaba ener, energije, ki izhaja iz eh, plimeno seke in eh, torej iz morja, bi lahko bil vir za eh, obnovljive, čiste obnovljive vire. Posebno pozornost je treba namenjati tudi obnovljivim virom, glede na to, da ima Evropska unija zmogljivosti za izkoriščanje teh eh, virov. Hvala lepa, naslednjič bo pa prisoten kolega. Najlepša hvala. Gospa dali. Govorila bom v malteščini, gospod predsednik. Najlepša hvala torej. Najprej bi se rada zahvalila gospe Kilonen za poročilo. Hvala, da ste v to mnenje vključili večino naših predlogov. Energetska varnost je osnova vsake energetske politike. Prihajam z Malte, države članice, ki ima majhen izoliran energetski sistem. In vem, da je energetska varnost nekaj, česar ne moremo jemati kot nekaj samoomevnega. Energetska varnost, solidarnost in zaupanje so bistvenega pomena v Evropski uniji. Menim tudi, da naše zadnje izkušnje kažejo, da je treba čim prej poskrbeti za spoštovanje teh načel. Do sprememb na evropskem trgu prihaja zaradi pomislekov glede varnosti eh, virov plina in nafte, ki jih uvažamo eh, v Evropsko unijo. Poskrbeti moramo za diversifikacijo in eh, se bolj osredotočiti na našo lokalno evropsko proizvodnjo energije. Imam več komentarjev. Prvič, veliko potencijala obstaja za sinergijo med eh, severnoafriškimi državami, med Levantom in Evropsko unijo. Sredozemlje postaja vedno pomembnejše, tako z vidika obstoječih virov, kot virov, ki jih še odkrivamo. Zato je projekt sredozemskega plinskega vozlišča zelo pomemben in bi ga morali kot takšnega obravnavati. Razvoj primernih alternativnih goril je prav tako pomemben, če želimo premostiti vrzel, ki trenutno obstaja na področju prometa, če želimo zagotoviti elektrifikacijo in zelenitev prometnega sistema. Če želimo razogličiti ta sektor, odpraviti našo odvisnost od fosilnih goril, potem moramo spodbujati alternativne vire. Uporaba Eh, tekočega plina, pa bi morala biti prav tako predmet spodbuje za eh, težke tovornjake in eh, pomorski sektor. Izboljšati moramo energetsko učinkovitost. Uporabljati moramo naprimer fotovoltaiko in izboljšati učinkovitost kot takšno s pomočjo sodobne proizvodnje energije potrebujemo uh, ustrezne energetske merilnike in pogledati si moramo celotni energetski cikl. Spodbujati je treba k raziskavanju na področju uh, energije, razvijati nove tehnologije in to stroškovno učinkovito. Lahko se, naprimer, osredotočimo na izkoriščanje Eh, energije v lov, na fotovoltaiko, na morju in na druge obnovljive vire energije. Solidarnost in zaupanje sta izjemno pomembna za našo energetsko varnost. Dobro povezano evropsko energetsko omrežje je predpogoj za delujoč evropski trg. In bistvenega pomena pri tem je, da ne sme nobena država ostati izolirana. Vse države morajo pri tem omrežju sodelovati. Ravno zato moramo poskrbeti za eh, finančna sredstva, za vzpostavitev plinovodov in drugih infrastrukturnih projektov. Zato predlagam, da evropska sredstva namenjamo tistim projektom, ki eh, so za nas skupnega interesa, ki pa niso mogli pridobiti eh, ustreznih sredstev na zasebnem trgu. Gospa Višnevska. Najlepša hvala. V nasprotju z avtorico tega mnenja ne mislim, da lahko vse težave povezane z energetsko varnostjo rešimo na evropski ravni. Ravno nasprotno, vsa, včasih Evropska unija v preveliki meri omejuje pristojnosti in ukrepe držav članic, ko naprimer določa, katere vire energije lahko države uporabljajo in katerih ne. Seveda lahko Evropska unija zagotovi dodano vrednost na določenih področjih, naprimer, da vlaga v pomankljivo infrastrukturo, tisto eh, pomembno infrastrukturo, ki je nujno potrebna za to, da maksimiziramo eh, dobiček na osnovi načela solidarnosti. Financiramo lahko tudi raziskave, ki vodijo k boljši učinkovitosti, k boljši energiji, k boljšemu načinu skladiščenja energije. Upamo, da bo to v prihodnosti pomenilo tudi politično podporo za vse te eh, ideje, ki so pomembne za naša pogajalska stališča, ko se naprimer pogajamo s tujimi državami, iz katerih uvažamo energijo. Moramo pa vedeti tudi, da je energetska varnost še vedno v pristojnosti držav članic, tako piše tudi v pogodbi. Države članice so odgovorne za lastno energetsko mešanico. Obenem pa je treba izpostaviti dejstvo, da številni zakonodajni akti Evropske unije omejujejo te pristojnosti, naprimer zaradi politike z področja podnebnih sprememb. Naša zakonodaja ne upošteva raznolikosti držav članic. Država, ki jo poznam najbolje, Poljska, naprimer, ne more zmanjšati izpustov oglika, brez da bi s tem ogromno povečala cene energije, tako za gospodinstva, kot tudi za podjetja. In to je seveda v nasprotju z našim ciljem energetske varnosti. Pri energetski varnosti ne gre namreč zgolj za dostop, do energije, ampak tudi za dostopne cene. Hvala, gospod Torvalds. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospe Kilonen za dobro pripravljeno mnenje. Dejala je, da je vsem političnim skupinam dobro prisluhnila in to je res. Mislim, da je upoštevala komentarje skupine Alde. Sedaj pa bom nadaljeval v angleščini. Seveda, to delo pri pripravi mnen nikoli ni preprosto, ker imamo zgolj eno stran. Vsi pa imajo različne predloge in mislim, da je eh, Miri zelo dobro uspelo oblikovati to besedilo, tako da vas v prihodnosti ne bomo napadali s preveč predlogi sprememb. V veliki meri smo odvisni od posilnih gorju, tako na finskem, kot tudi v balskih državah smo odvisni od nafte in plina iz Rusije. In to privede do komplikacije, ki je zelo zanimiva. Poznate tehnološke standarde iz Rusije, poznate tudi njihovo delovno kulturo. tam, kjer se izkorišča plin in nafta, nastaja veliko izpustov CO2. Nižji kot so tehnološki standardi, več CO2 izpustimo v ozračje. Pozivamo k večjemu spoštovanju okoljskih vrednot in s tem v bistvu pomagamo tudi sami sebi. Res pa je, da moramo diversificirati eh, naše vire. V prihodnosti potrebujemo tudi biogoriva. Podpreti moramo naložbe in posredno moramo podpreti tudi inovacije. To je sicer kratko mnenje, ampak pot, po kateri hodimo, je še zelo dolga. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospod Peticini. Grazie, predsednik. Hvala, predsednik. Kolegice in kolegi, naj se najprej zahvalim prebravljavki mnenja za opravljeno delo, ampak naj podam eno kratko razmišljanje tudi v odgovor. Uh, Eh, kolegici eh, skupine SD, ki je govorila o možnih novih ležiščih eh, v Afriki. Kajti, mm, gre torej za razmišljanje o trgu energentov, ki še pred nekaj meseci se je še razvijal tudi zaradi novih tehnik za črpanje energentov ogljikovodikov. In eh, z hidravličnimi metodami. Tako so se zelo zmanjšani stroški, vsaj za dve nekonvencionalni uh, eh, oglikova vodika in to so predvsem uh, skrilavci. Uh, In ampak veste, da je padla cena a, surove nafte prav zaradi teh novih tehnik. Te nove tehnike potrebujejo a, torej, a, zelo veliko kapitalov in tudi cena surove nafte mora biti dovolj visoka nad 80 dolarjev na soček, zato da a, so lahko ti viri e, konkurenčni. Torej gre za boj med e, Saudsko Arabijo, Rusijo in Združenimi državami in a, e, žrtev pri vsem tem bodo ukrepi za varstvo okolja in varstvo zdravja eh, državljanov. Zato mislimo, da moramo omejiti omejevanje uvoza z povečevanjem notranje proizvodnje oglikovih vodikov, lahko rešuje problem samo kratkoročno in zato uh,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 Najlepša hvala. Rad bi izkoristil to priložnost. Mislim, da nas ni toliko na tem sestanku kot do povdne in prav zato bi rad povedal svoje mnenje v malo na daljši način, več kot minuto in pol. Če pa boste predsednik pokazali, da moram takoj končati, pa bom seveda končal tudi po minuti in pol. Mislim, da je v tem okviru pomembno poudariti, da vsi potrebujemo energijo, tudi revni. In ko govorimo o energetski varnosti, govorimo o strukturi, infrastrukturi, o virih energije in tako naprej. Le redko pa pomislimo tudi na to, da je oskrba z energijo nekaj, kar mora biti cenovno dostopno. Torej, ljudje morajo imeti na voljo cenovno dostopno energijo. Zeleni imajo pri tem precej radikalno stališče. Mi se strinjamo z zelenimi, namreč vsi smo enotnega mnenja, da je energija nekaj, kar mora biti dostopno vsem. Vsi si želimo biti energetsko neodvisni, ne želimo biti odvisni od ruskega plina in tako naprej. Torej, želimo biti tudi neodvisni od teh različnih tranzitnih poti. To vse se zelo lepo sliši, ampak kakšna je dejansko alternativa? Samo veterna energija, solarna energija in tako naprej ni dovolj. S tem ne moremo pokriti naših potreb po energiji in zagotoviti energetsko varnost. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je energetska učinkovitost zelo pomembna. Ampak tudi za to potrebujemo finančno podporo. Ko govorimo o novih tehnologijah, tukaj vedno omenjamo obnovljivo energijo, energijo vetra, sonca in tako naprej. Tudi vi ste bili v prejšnjem mandatu parlamenta, ne vem, ali se še spomnite na projekt Desert Dek. Takrat smo nekako mislili, da smo kar rešili težave za oskrbo energije, ko smo začeli uporabljati solarno energijo iz Severne Afrike in od tam prenašali energijo v Evropo. Ampak po arabski pomladi smo videli, da tudi ta rešitev ni dokončno rešila naših težav. Če želimo več veterne energije, potem lahko tudi to poskusimo, ampak žal te energije ni mogoče hraniti in to predstavlja velik problem. Vetrna energija je preveč nepreračunljiva in to je dejansko zelo problematično. Sedaj pa, kar se tiče jedrske energije. Ko govorimo o znižanju izpustov CO2, moramo razmišljati tudi o jedrski energiji. Štirje ameriški znanstveniki so poslali odprto pismo, ki se zauzema za večjo uporabo jedrske energije. med temi štirimi znanstveniki je tudi eden, ki je res nujno opozarjal na podnebne spremembe in kakšno težavo te predstavljajo za naš planet. Tudi on podpira uporabo jedrske energije. Poleg tega poznamo tudi več drugih znanih in priznanih strokovnjakov in raziskovalcev, ki menijo, da je jedrska energija dober izhod iz te krize. Torej, ko govorimo o znižanju izpustov CO2, ne smemo govoriti samo o veterni energiji in energiji sonca. Seveda, ta dva vira moramo podpirati, podpirati moramo tudi eh, raziskave na tem področju, ampak vseeno moramo pogledati resnici v oči. Dejansko stanje je drugačno in solarna energija, veterna energija ne bosta zadostni. Seveda sem pripravljen na to, da bo kolega Eckhart zelo kritičen, ampak zdi se mi, da ga ni več v prostoru. Torej, po mojem potrebujemo uravnoteženo strategijo na področju energetike, takšno, ki bo pokrila razvoj na področju obnovljive energije, ki pa bo vseeno upoštevala tudi trenutno stanje. Kolegica Šrajel Pirik, izvolite. Najlepša hvala. Ja, že dalj časa sem v parlamentu in pogosto govorim tudi o tej temi v nizozemskem parlamentu. Sodelovala sem že na različnih projektih, to pa ni dovolj. Ne moramo se osredotočiti samo na varno in čisto energijo, mislim, da moramo razmišljati tudi o um, dostopnih cenah energije in varnemu dostopu do energije. mislim, da obstaja kar nekaj elektrarn, ki delujejo dobro in varno. Naprimer, v, na nizozemskem imamo takšno elektrarno, ki zelo dobro deluje, je zelo čista in učinkovita in prejema tudi veliko subvencij strani Evropske unije. To ne pomeni, da ne podpiramo novih energij in novih tehnologij, ampak ne smemo pa kar tako odpraviti starih. Zadnje čisa, čase slišimo vse več kritik do veterne energije. Ampak veliko ljudi na svojem uh, lastnem dvorišču namesti takšne naprave in imajo zelo dobre izkušnje. Uh, gospod Grote, izvolite. No, uh, ne veselite se, prezgodaj danes bom jaz prevzel vlogo gospoda Eikhalta. Dobro je, da govorimo o tej temi in države članice so še vedno v pristojnosti za energetsko mešanico. Kolegice iz Polske verjetno ne bom mogel prepričati k temu, da ni dobro, da 85 odstotkov energije prihaja iz um, toplarn in toplotnih elektrarn. pri nas imamo večinsko obnovljive eh, vire energije, v naši deželi celo okrog 90 odstotkov veterne energije. Toliko energije imamo, da jo želijo tudi nizozemski kolegi ehm, nekako krasti. Torej, še enkrat, veterna energija. Naša, naš cilj bi moral biti, da pogledamo, koliko stanejo posamezne oblike energije. Kar naprej citiramo neke znanstvenike, ki pravijo, da jedrska energija stane 1,80 evra za eno kWh energije in tako naprej. Namreč pri jedrskih eh, elektrarnah je vedno problem, da ne moremo jedrskih odpadkov nikamor dati. Ti so seveda velik strošek. Kar pa se tiče veterne energije, te ni potrebno shraniti, ampak v večini primerov lahko dejansko zelo natančno vemo, koliko energije, energije potrebujemo in koliko je lahko v nekem trenutku proizvedemo. To potem uskladimo. Mislim, da bi bilo dobro, da si tukaj organiziramo eh, način razdelitve energije. Namreč države članice porabljajo eh, milijarde za uskladitev virov energije in tukaj bi lahko veterna energija resnično koristila. Pa še nekaj sem želel dodati. V to poročilo morate vključiti internalizacijo um, eksternih stroškov. Torej, koliko stane ena kWh energije iz različnih virov. Pa še nekaj, radi bi tukaj tudi ustavili eh, različne utekončinjene zemeljske pline, ki jih je omenjala kolegica, tako za eh, uporabo v pomorskem prometu, kot tudi v tovornem prometu. Mislim, da tukaj lahko Evropa resnično profitira in postane voditelj na tem področju, da uporabljamo več plina PNG in tako naprej. Mislim, da bi lahko imeli določene cone, v katerih vozijo sam, oziroma plujejo samo ladje, ki imajo nizke oglične izpuste. To bi lahko potegnili vse do Rokavskega priliva in mislim, da bi bilo to zelo smiselno. Prav to moramo spodbujati v Evropi, več raziskav na tem področju, s tem zagotovimo tudi več delovnih mest. Namreč prav v ladjedelništvu je veliko ljudi izgubilo delovna mesta in tukaj bi jih lahko uspodbujali z drugačnimi eh, viri energije. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Demesmeker. Najlepša hvala, predsednik. Varnost energetske oskrbe je vsekakor tema, ki skrbi naše državljane. To je zelo jasno iz različnih poročil. Vseeno pa mislim, da je varnost energetske oskrbe razprava, ki je trenutno zelo aktualna. Ne gre za abstraktno razpravo, ampak zelo konkretno razpravo. V Belgiji imamo velike težave z oskrbo z energijo, namreč zaradi določenih odločitev politike v preteklosti prihaja do pomankanja energije v omrežju. Razviti smo morali načrte glede tega, kaj se bo zgodilo v primeru, da zmanjka elektrike v naslednjih mesecih. To je zelo slabo za naše podjetje in za naše gospodarstvo. Varnost energetske oskrbe pomeni, da moramo imeti uravnotežen dostop do različnih virov energije. Kar pa se tiče eh, situacije v Ukrajini in Bližnjem vzhodu, ta dva področja gotovo vplivata na našo oskrbo in povzročata negotovost. Mislim, da eh, je ta razprava pomembna in da se navezuje tudi na to, o čemer smo se pogovarjali z komisarjem Števkovičem prejšnji teden. To vsekakor spada tudi v okvir um, naših ciljev za leto 2020, glede okoljskih ciljev, trajnostnega razvoja in tako naprej. Prednost bi morala biti vsekakor energetska učinkovitost, pa tudi obnovljivi viri energije, seveda. Ustrajamo, da morajo imeti države članice določeno mero fleksibilnosti. Namreč posamezne države članice imajo različne možnosti, ki jih lahko izkoristijo. Flamska, na primer, je močno poseljena in prav zato ni mogoče, da bi imeli večje veterne elektrarne. Pa še nekaj. Varnost oskrbe z energijo pomeni, da moramo imeti dobro premišljeno politiko. Osredotočiti se moramo na učinkovitost. Države članice pa morajo same izbrati mešanico energije, ki jo same želijo. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dam besedo komisiji. Izvolite, gospod Demo. Hvala, predsednik, in hvala, da ste nam dali možnost, da se danes udeležimo sestanka. Razstava o energetski varnosti je izjemno aktualna dogodki v Ukrajini so pokazali, kako problematičen je lahko, eh, je lahko skrba z energijo. Ta razprava pa bo seveda eh, pomembna tudi za razpravo o energetski uniji. Dva komentarja imam glede različnih argumentov, ki smo jih slišali. Vidim, da obstaja soglasje glede tega, kako pomembno je, da imamo širok široko opredelitev energetske varnosti in da morajo biti posamezni stebri energetske varnosti fleksibilni. Podarjati pa bi bilo potrebno tudi alternativne vire energije in njihovo pomembnost za eh, energetsko varnost. Torej, če začnem z širšim konceptom energetske varnosti, komisija se je zares zauzemala za to v svojem sporočilu maja 2014. Če si ogledate to sporočilo, boste videli, da je del kratkoročnih ukrepov ob nastopu krize oskrbe z plinom to, da uravnotežimo um, popraševanje po energiji. druga uh, točka je bila uravnotežiti eh, proizvodnjo v Evropski uniji, potem pa še razviti nove tehnologije, diversifikacija virov energije in za konec povečanje zunanje politike energije in pa seveda to, da smo enotni na tem področju. Zdi se mi zelo pomembno, da ohranimo ta širši koncept energetske varnosti, predvsem, ko se pogovarjamo o energetski uniji. Če se posvetimo energetski učinkovitosti in obnevljivim virom energije, to komisija vsekakor pozdravlja. Po našem mnenju ima energetska učinkovitost velik potencial in energetska učinkovitost je vsekakor najcenejši tip energije, ki ga sploh imamo. Kot ste povedali, je bil podpredsednik komisije Štefkovič tudi v odboru ITRE in podal naš pristop do energetske varnosti, ki temeli na treh dimenzijah. Prav v tem smislu tudi pozdravljamo vaše delo v okviru tega odbora. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dam besedo še pripravljalki mnenja, gospodi Kilonen. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Najlepša hvala. Hvala, predsednik. Hvala tudi kolegom za komentarje in komisiji. Ne bi vas rada začela politično prepričevati in spreminjati vašega mnenja. Vem, da je to pomembna tema in da se tukaj krišajo mnenja, tako na nacionalni kot na evropski ravni moramo zadovoljiti določene potrebe. Kar pa se tiče energetske učinkovitosti, mislim, da imamo tu vsi še veliko za upraviti, veliko, kar lahko izboljšamo. Ti ukrepi, ki jih lahko sprejmemo, niso zelo naporni, poleg tega pa niso stroškovno zahtevni. Prav zato vas pozivam, da začnete danes in poskusite prihraniti energijo, ter v lastnem življenju najdete način, kako lahko porabite manj energije. To je nekaj, kar lahko storimo prav vsi in predstavlja majhen, ampak pomemben korak naprej. Zelo preprosto je zapasti v malodušje in reči, da se ne moramo storiti nič, vse je tako drago in tako naprej. Ampak zapomniti si moramo, da tako oglična goriva kot tudi nafta potrebujeta ta veliko subvencij, zato zapravljamo milijone evrov po vsej Evropi. Imamo izbiro, ali želimo podpreti to ali pa alternativne vire energije, alternativne raziskave in inovacije. Lahko pa nadaljujemo, kot je bilo sedaj, in se obnašamo, kot da imamo v rezervi še dva ali tri planete, kot da so naši viri neizčrpljivi. Alternativni viri energije so tudi vir novih zaposlitev, poleg tega pa lahko spodbujamo pametno porabo energije in tako naprej. Torej, kot že rečeno, to lahko vsi storimo v našem zasebnem življenju in mi poslanci moramo začeti s tem in dati zgled, zgled našim državljanom. Energijo moramo uporabljati razumno in na to bomo imeli veliko večjo energetsko varnost. Najlepša hvala vsem za komentarje. Seveda pa si želim, da ne bi dobila preveč predlogov sprememb, kot naprimer 800 ali kaj takega. Upam, da jih dobim veliko manj. Najlepša hvala. Tudi jaz upam, da tukaj ne bo veliko predlogov sprememb. Zapomnite si, da je rok za podajanje predlogov sprememb 3. februar ob 12. opovdne. V odboru Envi bomo o tem predlogu glasovali 18. marca. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko gre za osnutek mnenja našega odbora za odbor o razvoju glede krize eh, z ebolo in kako okrepiti zdravstvene sisteme v državah v razvoju, da preprečimo podobne krize v prihodnosti. Kot vsi vemo, je bil izbruh ebole eden izmed ključnih težav na svetu v zadnjih letih, ko smo, to smo tudi že omenili um, v različnih razpravah, tudi v odboru Devi. Sedaj se je odbor Devi odločil, da bo pripravil tudi uh, mnenje na to temo in mi želimo dodati naš pogled. Um, besedo dajem kolegu Joristi Abunusom potem pa lahko nadaljujemo z razpravo. Najlepša hvala, predsednik. Poskušal bom poročati glede dogajanja v zadnjih mesecih. Evropska unija je namreč bolje delovala v zadnjem času, delovala je enotno in se odzvala na to krizo bolj enotno. Od izbruha virusa ebole prejšnjega marca je veliko ljudi omr, umrlo. Pri, od aprila lani pa so se stvari še bolj poslabšale. Komisija govori o več kot 22 tisoč primerjih ebole in več kot 8 eh, tisoč smrtnih žrtvah. To se je pojavilo v Zahodnji Afriki. Imamo 8 držav, kjer se je ta bolezen pojavila imamo dve vrsti ebole sedaj. Eno, ki jo vidimo v eh, mestnih predeljih, drugo pa, ki jo vidimo v, na podeželju. Sedaj smo zasledili tudi nekaj okužb izven Afrike in ta, um, ta okužba z ebolo je privedla tudi varnostni svet v Združenih narodih, da so podali resolucijo na to temo. Zdravniki brez meja so lani spomladi začeli opozarjati na to krizo, da gre za izbruh, kot ga še ni bilo v bistvu. In dejansko smo videli izbruh na različnih mestih v teh prizadetih državah. Prišlo je tudi do izbruha v velikih mestih. Ta različica virusa je veliko bolj agresivna kot različice v preteklosti. In V ne, na neki točki je prišlo do izbruha, ki je bil popolnoma nekontroliran, na srečo pa so bili tam zdravniki brez meja, ki so pomagali nadzorovati situacijo. Prej ali slej pa je postalo jasno, da potrebujemo več sredstev in osebja iz Svetovne trgovinske organizacije, pa tudi Evropske unije, ki bi v prizadeta območja poslali ne le finančna sredstva, ampak tudi ljudi, zdravstveno osebje, um, prenosne mobilne bolnice in tako naprej. Poleti se je zdelo, da tega virusa preprosto ne bo mogoče ustaviti. Augusta je Svetovna zdravstvena organizacija povedala, da gre za mednarodno krizo na področju zdravstva. Šele pet mesecev po začetku izbruha pa smo prejeli bolj eh, konkretne ukrepe septembra je torej Varnostni svet Združenih narodov eh, razglasil to, ta izbruh kot eh, grožnjo mednarodnemu miru. Žal smo predolgo čakali in alarm smo sprožili šele, ko so se okuženi ljudje znašli tudi v Združenih državah Amerike in v Evropi. Mislim, da mednarodna pomoč ni prišla dovolj hitro, poleg tega pa se niso dovolj hitro prilagodili pogojem na terenu. Svetovna zdravstvena organizacija je predolgo čakala, da je odreagirala, pa tudi, da je prevzela vodenje uh, misije v teh državah. Svetovna zdravstvena organizacija koordinira podobne misije, Evropska unija pa seveda mora sprejeti te kriterije SZO in jih spoštovati. Seveda smo na terenu videli zdravstvene delavce in tudi prenosne bolnišnice, ampak žal predolgo ni bilo dovolj zdravstvenih delavcev na mestu. Te države, ki so bile prizadete, pa niso imele dovolj zdravstvenih delavcev, ki bi lahko sami tam delovali. Torej, naša pomoč mora biti fleksibilna in se prilagoditi zahtevam epidemije, ki se vsak dan spreminja. V preteklosti se je ta bolezen pojavljala predvsem v na podeželju, kjer ni dovoljšnih zdravstvenih ustanov in zdravstvenega osebja. Ljudje so zboleli na podeželju in nihče jih ni želel um, peljati v mesto. Naprimer, prišlo do veliko primerov, ko je neka nosečnica zbolela, pa je nihče ni želel peljati, da se ne bi okužili. Veliko predolgo časa smo čakali, da je do, do Afrike prišlo cepivo, pa tudi testiranja cepiva so trajala predolgo časa. Mislim, da Svetovna zdravstvena organizacija ni dovolj promovirala raziskav za cepivo na tem področju. Iz te izkušnje se moramo resnično nekaj naučiti in veseli me, da smo kot Evropska unija uspešno poslali več kot eno milijardo sredstev v pomoč tem državam. Evropska finančna sredstva so resnično pomagala pri odzivu na to zdravstveno krizo, ampak vseeno, naš odziv mora biti bolj hiter in bolj učinkovit. Evropska unija pa se mora bolj osredotočiti na Afriko. Mislim, da tukaj ne gre samo za ebola, ampak tudi za različne druge težave. Torej, kot že rečeno, bolj fleksibilni moramo biti pri našem pristopu in tudi pri tipu pomoči, ki jo pošiljamo. Danes smo dobili potrditev, da se epidemija ustavlja, ampak to ne pomeni, da lahko prenehamo z, našimi, z našim delom tam. Novi eh, primeri se namreč pojavljajo v Liberiji in drugih državah. Torej, opazili smo tudi, da, se, da je virus že mutiral od začetka izbruha Zdravstveni centri v prizadetih državah sicer sedaj imamo določene ustanove, ampak mislim, da tam ni dovolj zdravstvenih delavcev. Kmalo lahko pride tudi do izbruha ali povečanih okužb za drugimi boleznimi, kot je naprimer malarija. Skozi to krizo se je izkazalo, da so nekatere države bolj aktivne, druge pa manj in žal zato ni bila dovolj dobra evropska koordinacija. Najlepša hvala za to poročilo, sedaj pa poročevalci v senci. Izvolite, gospa Kolin Langen. Äh, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, pozdravljamo to poročilo, tako njegovo analizo, kot tudi um, izkušnje, iz katerih se moramo naučiti. Rada bi pa vseeno še nekaj dopolnila. Seveda danes smo lahko zelo zadovoljni, da se število okuženih, eh, da se je to zmanjšalo. Že 42 dni ni bilo novih primerov ebole v Malijo, očitno smo tam torej izkorenili ebolo. V Sierra Leone pa smo tudi razrahljali eh, omejitve za potovanja po državi in iz države. Ampak to sedaj ni konec. Prav sedaj je čas, ko moramo analizirati, kje smo naredili napake, kaj smo zamudili, kaj smo naredili narobe. Kako lahko v prihodnosti bolje odreagiramo? Namreč tudi v prihodnosti lahko pride do podobnega primera, do druge epidemije in takrat moramo preprečiti, da naša reakcija ne bo enaka, kot je bila v prvih mesecih izbruha ebole. Najprej bi se pridružila pripravljalcem mnenja glede zdravstvenih organizacij, raziskovalcev in tako naprej. Ti so namreč reskirali svoje življenje, ko so želeli pomagati v boju proti eboli. Tukaj je pomembno opozoriti na razvoj novih medicinskih izdelkov za preprečevanje epidemij. Mislim, da si svet ne more privoščiti, da bi se ponovno dogodila takšna epidemija, takšen izbruh, mi pa bi odreagirali tako slabo. Nujno potrebujemo boljšo koordinacijo, bolj fleksibilna sredstva in boljši pristop. Prav zato resnično pozdravljamo ta, to novo funkcijo Evropskega koordinatorja za ebolo. Mislim pa, da bi potrebovali podobne koordinatorje tudi na nacionalni ravni, zato da bi omogočili nekakšno mrežo izmenjave informacij med državami članicami in Evropsko unijo. Poleg tega bi morali imeti tukaj več ozaveščanja glede um, osnovne higiene, glede osnovnih zdravstvenih pripomočkov, glede umivanja rok, boljše higiene, boljših eh, zdravstvenih in uh, standardov prehrane to je pomembno v državah v razvoju, pomembno pa je tudi za zdravje državljanov Evropske unije. Še enkrat podarjam, potrebujemo boljšo izmenjavo informacij. Še za konec, v Zahodnji Afriki še vedno potrebujemo veliko zdravstvenih delavcev evropskih držav. Žal pa se veliko teh zdravstvenih delavcev okuži. V Evropski uniji nimamo nobene scheme nadzorovanja in pomoči zdravstvenim delavcem, ki se vrnejo iz Zahodne Afrike in so okuženi z ebolo. Mislim, da bi tukaj morali imeti neko spremljanje in pregled za simptome. Zahvaljujem se pripravljalcu mnenja in veselim se našega sodelovanja še vnaprej. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalka v senci za socialiste in demokrate, gospa. Cabezón Luis. Puede ser de otra manera, yo también quiero comenzar agradeciendo. No, za začetek bi se zahvalila pripravljalcu mnenja za njegovo delo. Namreč mislim, da gre tukaj za zelo pomembno vprašanje, ki se je v zadnjih mesecih zelo spremenilo. Vedno znova moramo posodobiti naša mnenja, naša poročila in naše podatke. Ampak danes smo dobili nove podatke in to je dobro. Vseeno pa nekaj splošnih komentarjev. Mislim, da so v tem mnenju prikazani zelo konstruktivni argumenti. Seveda smo storili nekaj napak, tudi Svetovna zdravstvena organizacija je storila napake, niso delovali zelo konsistentno in pripravljeno. Ampak vseeno, tukaj moramo povdariti potrebo po sinergiji, po boljšem sodelovanju. Mislim, da ne smemo biti tako negativni glede dogodkov, ki so se zgodili. Bolje moramo biti pripravljeni na izzive, ki nam jih ponuja prihodnost. SZO je na začetku verjetno um, ni popolnoma razumela, kako velik izziv, kako veliko tveganje bo ta epidemija. Prepozno je dejansko doumela razsežnosti okužbe. Šele takrat so pripravili načrt, to se je zgodilo šest mesecev po izbruhu ebole. Sedaj se mi zdi, da eh, je epidemija pod nadzorom. Od avgusta naprej je bil naš odziv primeren. Če pa govorimo o odzivu evropskih inštitucij, Ja, res je, niso pravi, se pravilno odzvale. Po 18. septembru, ko je SZO dejansko priznala razsežnost te epidemije, pa se je odziv izboljšal. Zdi se mi dobro, da je Evropska unija dejansko uspela zbrati eh, milijardo evrov sredstev za te države. Izboljšati pa moramo tudi kredibilnost organizacij, kot je SZO, saj imajo možnost, da koordinirajo države in jim pomagajo, da se skupaj soočajo z temi tveganji, predvsem v tako kritičnih časih, kot je izbruh epidemije. Potrebujemo torej dobro analizo postopkov, ki so, se, um, ki so potekali. Združeni narodi so od svojega začetka imeli samo tri izredna zasedanja, eno izmed njih zaradi ebole in prav tako so takrat eh, priznali, da gre za izredne razmere, da gre za nenavadno epidemijo, ki ni podobna epidemijam, s katerimi se je, so se združeni narodi ukvarjali v preteklosti. Imeli smo ptičjo gripo in podobne epidemije. ampak torej, mislim, da bi morali v naše poročilo dodati določene elemente poročila Združenih narodov. Okrepiti moramo sistem sodelovanja in koordinacije. SZO pa mora seveda tudi spremeniti svoj pristop do odziva na krizne situacije. SZO koordinira delovanje na mednarodni ravni, Evropska unija pa mora koordinirati odziv med državami članicami. Sedaj imamo koordinatorja za ebolo in preko njega moramo zagotoviti dostop do zdravil za te najbolj ranljive eh, osebe, ki so okužene z ebolo. Države, ki so prizadete, morajo imeti varen dostop do. Um, zdravil in predpostavljam, da bomo potrebovali še 800 milijonov evrov, dokler ne bo ebola dokončno um, izkoreninjena iz tih držav. Kaj smo se torej naučili? Potrebujemo večno, večjo mero mednarodne koordinacije, boljše usklajevanje, saj se drugače ne bomo mogli soočiti z podobnimi izzivi. Pa še nekaj, zdravstveni sistemi niso luksus. mislim, da nam je uspelo v določenih državah pripraviti boljši odziv in to zato, ker so imele te države bolje izgrajen zdravstveni sistem. Torej, zelo pomembno je, da imamo stabilne zdravstvene sisteme in zdravstveno infrastrukturo. Kakšno je torej trenutno stanje? Po mojem namreč potrebujemo načrt, podoben kot ga imajo Združeni narodi, za boj proti epidemiji. očitno smo bili v, na drugi stopni epidemije, gre za virus, ki se hitro razširja, ki lahko mutira in trenutno je še vedno veliko okuženih pacijentov, za katere ne vemo, kakšna je njihova dokončna diagnoza. Ko so te osebe diagnosticirane, moramo zagotoviti, da ne okužajo drugih. Evropska unija mora torej ponovno dati svoj prispevek in se zavezati k pomoči. Tukaj imamo sklad in 20 odstotkov um, humanitarne pomoči bi morali namenjati za osnovne zdravstvene storitve v teh državah. Evropska unija bi lahko pomagala pri analizi teh držav, Ugotovili bi lahko, kje moramo ukrepiti zdravstvene sisteme, zdravstveno infrastrukturo in tukaj pomagati. Tretja stvar, kjer lahko pomagamo, pa je cepivo. Kot vemo, sedaj obstaja cepivo, ki smo ga razvili s pomočjo javnih sredstev. In tisti, ki so najrevnejši, v Zahodnji Afriki, prav njim moramo omogočiti dostop do tega cepiva. Gre namreč za zelo inovativno novo zdravilo. Torej, zagotoviti moramo, da bo, da bo ta, to cepivo prišlo na tržišče, da ga bomo dali na voljo in mislim, da bi lahko s pomočjo cepiva pomagali premagati to epidemijo.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 našemu poročevalcu, za kakovost dela, ampak kar nekaj stvari se je medtem že dogodilo, stvari je treba še posodobiti in eh, posvetiti pozornost vsemu temu. Vse to je povezano z napredkom eh, raziskav v zvezi z virusom ebola in eh, tudi v povezavi z napredkom do priprave nekega cepiva. Imamo kar nekaj študij, ki so omogočile, da napredujemo in zdaj smo že na, v fazi kliničnih preizkušenj vprašanja. To je zadnja faza po a, množični uporabi teh cepiv. Po uh, mojem mnenju bi bilo potrebno uskladiti vse aktivnosti Evropske unije, Združenih narodov, torej SZO-ja, eh, zato da izkorenimo ebolo, tako kot nam je uspelo storiti pri nekaterih drugih boleznih v preteklosti. Ampak potrebujemo študije, množično cepljenje v državah, ki nimajo sredstev za to, da kupijo vsa ta cepiva za množično cepljenje v širokem obsegu in potem potem v prihodnje bo treba še predvideti finančno pomoč za prizadete države. Imam občutek, da da izkoreninjenje tega virusa ebole eh, bomo lahko to dosegli samo z zdravstvenimi ukrepi, ampak je, ni treba, ne smemo zanimariti niti preventive, torej cepljenja eh, najbolj izpostavljenih eh, prebivalstev. Še enkrat se vam zahvaljujem in upam, da te pripombe v zvezi s pomočjo, ki jo je treba zagotoviti tem državam za to, da nadzorujemo, izkoreninimo to epidemijo, Eh, in da ta pomoč iz Evrope bo potrebna. Evropski parlament in komisija ne smeta pozabiti, da tukaj gre za revne države, eh, gre eh, za nekatere države, ki so tudi v oboroženih spopadih na notranji ali celo zunanji ravni. In torej ta pomoč je potrebna tako vsebinsko kot tudi formalno. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima zdaj gospa Belder skupina Alde. Hvala. Tudi jaz naj se zahvalim prijavljavcu mnenja za njegovo delo. Vzela si bom nekaj minut za to, da spregovorim tudi o žrtvah in o njihovih družinah. Imamo veliko, veliko uh, eh, naukov, ki se jih lahko uh, naučimo. Počasi smo se odzivali, delovali zelo počasi, pa čeprav uh, se dobro zavedamo zdaj vseh teh pomankljivosti. Naučili smo se nečesa iz naših napak, da moramo se odzivati hitreje uh, in ne čakati. Vsekakor bolezen je imela poseben. Uh, je posebno prizadela Zahodno Afriko zaradi kulturnih običajev, ki so se morali res korenito spremeniti, naprimer način, kako kako se, eh, kako ravnajo z eh, umrlimi, eh, pogrebne, pogrebni običaji, vse to je bilo potrebno spremeniti. In eh, tudi eh, vzgoja eh, ni eh, bila enostavna stvar, eh, zato da smo zabeležili sploh določeno izboljšavo. Eh, ampak eh, vse to seveda je eh, zelo. Eh, pozitivna, eh, moramo naprimer eh, ohranjati stike s temi ljudmi in eh, to nam omogočajo naprimer tudi spošiljene sporočil prek telefonov. Kar pa zadeva klinične preskušnje, mislim za cepiva, to je zelo velik napredek. Eh, to pa prihaja predvsem iz nekaterih tudi zavodov, eh, naprimer tudi iz mojega volivnega okrožja, kot je naprimer Džena eh, institut v Oxfordu, in uporabljajo torej neke posebne sisteme eh, za države v razvoju, kar bo omogočilo, da bo kmalo v kratke prišlo do prenosa teh eh, znanj tudi na področje virusa ebole. In to so raziskave, ki jih opravljamo z finanč, evropskimi finančnimi sredstvi. Zato pač. Um, moramo priznati, da sredstva, ki jih je namenila Evropska unija, so bila kritičnega pomena za to napredovanje na tem področju v povezavi z virusom ebole. Eh, poseben aspekt te bolezni je tudi to, da eh, prve večje žrtve so bili, je bilo ravno zdravstveno osebje in zdravniki um, dejansko v Sierra Leone imamo samo 51 eh, zdravnikov za 6 milijoni uh, prebivalcev in uh, torej seveda. Um, Zdravniki so bili na prvi bojni črti in so bili tudi uh, prve žrtve pri vsem tem. Uh, Eh, v čem je problem, pravzaprav pomankanje ustrežnega izobraževanja zdravstvenega osebja in zdravnikov. Zato moramo najti način, da bomo pomagali njihovim zdravstvenim službam, ne da bi eh, pritegnili eh, vse njihove kadre in najboljše strokovnjake v Evropo ali pa v Ameriko z naprimer ponudbo boljših plač. Ti kadri morajo ostati na terenu. Eh, potem velika napaka je bila tudi ta, da so iz številnih eh, vasi, kjer je prišlo do prvih žrtev, so se eh, ti okuženci podali v majhne bolnišnice, ki niso bile sposobne obvladovati teh primerov, na kar se je bolezen razširila. In torej Eh, moramo se osredotočiti tudi na to, naprimer prek telefonskih omrežij bi lahko pošiljali um, sporočilca, za, uh, eh, ki pač eh, predpostavljajo tudi določeno majhno finančno pomoč za podporo teh majh, majhnim bolnišnicam, ki delujejo na terenu. Uh, in potem eh, pa tudi, kateri so nauki, ki se jih lahko naučimo iz eh, teh izkušenj. Te eh, države se nahajajo v zelo, zelo zahtevnih okoliščinah, v velikih težavah, izgubili so delavce na terenu. Um, nimajo sredstev, podjetja so nehala delovati, celo majhni obrtniki so morali opustiti svoje uh, Eh, svoje delo, svoje aktivnosti, svoje delavnice, trgovine so zaprle. To bo pomenilo, da države bodo potrebovali leta in leta, da si opomorejo. Eh, cela vrsta drugih eh, programov cepljenja so bili ukinjeni, naprimer proti poliomelitisu ali drugim podobnim boleznim. In potem dodatni nauk je tudi nauk preživelih. To so bile zdesetkane skupnosti, ki bodo potrebovali potrebovale eh, dolgoročno pomoč. In drugi nauk, ki eh, ga moramo potegniti iz tega, je tudi narava eh, bolezni, ki se je razširila tudi v mestna okolja. Predvsem v ravnejših predeljih mesta je to pomenilo na tisoče žrtev in na zadnje želim tudi povdariti, da si moramo gledati tudi vzroke vsega tega. Nekateri so uh, menili, da uh, ta uh, bolezen izhaja iz uh, pač navade e, prehranjevanja z uh, divjim mesom, uh, divjih živali. In uh, dejansko uh, v resnici uh, danes do povdan smo slišali od nekaterih uh, govornikov, da Evropa uh, je eh, močna, tolikor kolikor je močan njen najšipkejši eh, člen v verigi. In torej, naprimer, tudi ta praksa izvažanja določenih vrst mesa divjih živali iz Afrike v Evropo lahko predstavlja veliko šipkost. Torej, hvala lepa za vaše mnenje in za priložnost, da smo, smo se pogovorili o tej temi. Hvala lepa, gospa poslanka. Besedo predajam gospodu Medici pedicinio da EFDD. Kratek bom. Ker relatore per il lavoro fin qui svolto che noi apprezziamo. Hvala lepa za opravljeno delo, ki ga zelo cenimo. Naj se pridružim pripravljavcu mnenja, ko povdarja, da mimo velikih prizadevanj v Afriki za, um, za uh, omejitev ebole, zadnje študije dokazujejo, da v uh, mnogih državah so bile opažene uh, pomankljivosti, kar zadeva obveščanje, preprečevanje in nadzor okužbe, ampak tudi pomankljivosti, kar zadeva zdravstvene strukture. SZO je eh, izjavil, da še vedno nismo dosegli cilja eh, zagotovitve eh, vsega števil, potrebnega števila kombinezonov za zdravstvene delavce, ki operirajo na terenu. Eh, te eh, vrzeli eh, zapolnjujejo svojimi sredstvi številni MVO-ji in zato želim še enkrat opozoriti na njihovo delo in spomniti tudi na delovanje MVO-ja, ki se imenuje Emergency in ki je na prvi bojni fronti v tem boju proti virusu eboli. Naj dodamo še en vidik, ki bi ga bilo potrebno po našem mnenju bolj izpostaviti. To je potreba potem, da izoliramo izoliramo ta virus, ampak da ne izoliramo tudi eh, eh, zdravstvenega osebja in bolnikov, eh, ki so izpostavljeni tem hudim nevarnostim. Zdravstvenemu osebju je treba zagotoviti dostop do vseh oblik nege in zdravljenja in tudi evakvacijo v evropske države, kjer obstajajo ustrezne strukture za zdravljenje tega virusa, kar ni samo po sebi umevno. Hvala lepa, zdaj pa predam besedo besedo kolegom, ki želijo se še spregovoriti. Gospa Berik. Eh, Hvala lepa. Eh, že septembra sem a, postavila vprašanje v zvezi z ebolo in zdaj a, želim ponovno sodelovati pri tej razpravi. Hvala lepa gospodu pripravljavcu mnenja. O tem smo se pogovarjali tudi a, vse prejšnje dneve, naprimer na sejah z AKP državami. Gre za zelo pomembno temo. Prišlo je torej do tega primera izbuha krize zaradi ebole. Moramo poskusiti razumeti, kaj je postorila Evropa, katere nauke je treba e, potegniti iz tega. E, ker prav gotovo je treba to storiti. Ampak tako, kot ste tudi vi povedali, gospod predsednik, imamo tudi tuberkulozo in druge zelo hude bolezni. Torej, nauk je temeljnega pomena. Eh, veliko denarja smo prihranili, tudi komisije to storile prek neke agencije ali prek drugih eh, kanalov, zato da lahko s temi sredstvi potem ustrezno razpolagamo, ker smo tudi podpisali neko resolucijo septembra v Strasburu in eh, smo se zavezali, smo se zavezali, da povedali smo, da moramo imeti dovolj sredstev tudi v ta, v ta namen, ampak veste, kako se stvari razvijajo. In torej bi imela bi dve vprašanje. Eh, na primer za komisijo. Ali imamo sploh eh, skupino strokovnjakov, ki naj nam povedo, povedo, kaj se bo še dogajalo. Nekdo nam mi lahko obrazloži, kaj se je pravzaprav zgodilo in tudi, če imamo na primer prostovoljce v državah članica. Eh, zgodilo se je toliko in toliko stvari in tukaj ne smemo spraviti vse v en koš, kajti Eh, tudi moramo biti pozorni na eh, značilnosti pitne vode. Hvala lepa, gospa. Nimamo drugih eh, prijav k besedi, zato bom predal besedo gospodu Springerju, eh, Springerju mm, izvršnemu direktorju ECDC. Izvolite. Hvala lepa. <clears throat> fact, the, the report of the Hvala lepa. Poročilo um, je nekoliko uh, temačno, ampak um, moram priznati, da soglašam z glavnino tega, kar je povedal poročevalec in tudi ostali govorniki. To prav gotovo ni pozitivna zgodba. Prav gotovo se mora naučiti iz uh, tega kar nekaj. Uh, in uh, v tem trenutku pet timov deluje v Gvineji, eh, ki eh, prihajajo iz ECDC-ja in poskusajo, poskušajo dejansko vzpostaviti ustrezne lokalne sisteme za boj proti bolezni. To ni enostavno, ker eh, imamo veliko drugih aspektov, ki jih je treba upoštevati. Naprimer, včasih enostavno primankuje, naprimer, bencina, ki in zaradi tega z vozili sploh ne moremo doseči tega ali te ali one točke, oddaljene točke, oddaljene vasi za naše ekipe. E, to je e, žalostna stvarnost. Ampak imamo tudi pozitivne novice. Vem, da Afriška unija, Afriška zveza je sklenila, da vzpostavi Afriški centar za nadzor bolezni, za preprečevanje bolezni, postavili se vse eh, v stik z odgovarjajočim organom v Združenih državah, ampak tudi z našim centrom ECDC-jem. Eh, kaj ti bi želeli vzpostaviti neko podobno strukturo tudi v Afriki, kaj ti tudi v Afriki je veliko neodvisnih držav, tako kot v Evropi. Mi smo torej kontaktna točka za Afriško zvezo prek eh, predstavništva Evropske unije in eh, upamo, da jim bomo lahko pomagali pri postavitvi neke trajnostne, eh, trajnostnega vzdržnega načina za nadzor eh, nalezljivih bolezni. Ampak seveda veliko dela bo potrebnega in eh, seveda mislim, da se bomo lahko veliko naučili iz vsega tega. Zelo enostavno je kriviti svetovno znanstveno organizacijo in druge agencije, ampak stvari sploh niso enostavne. In torej ne smemo obsojati tako a, za lahkoto. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam zdaj predstavniku Evropske komisije. Uh, Hvala lepa, predsednik. Ime mi je Morner iz uh, generalnega direktorata ECO. Eh, Kot eh, zdravnik zelo cenim to, da upravljamo posmrtno obdukcijo ampak eh, seveda mislim, da bi morali najprej počakati, eh, da je eh, bolnik mrtev. Dejansko beležimo potrebo potem, da se nečista naučimo iz te vaje med navednicami. To je treba storiti nedvomno. Medtem pa se moramo učiti iz napaka in trenutno uh, to uh, delamo, učimo se ne, tehničnih, uh, iz tehničnih napak, ampak tako kot so podčrtali številni govorniki, epidemija še poteka in se moramo osredotočiti na izkoreninjenje te epidemije v tem trenutku. In torej mislim, da v določeni meri uh, se ne smemo preveč bičati uh, kot Evropska unija in komisija v splošnem, uh, kajti uh, vsekakor uh, lahko rečemo, da uh, smo storili kar nekaj koristnih stvari, naprimer uh, v um, direktoratu Eko financiramo glavne akterje, kot je Svetovna znanstvena organizacija, z, z, z ustrezno pomočjo, Eh, kolegi iz DEFKA imajo tudi mobilne laboratorije, ki so eh, bili angažirani in ki jih lahko pošljemo na teren v roku enega tedna, naprimer. In to smo tudi storili, eh, kar zadeva prizadete države. Kar zadeva finančna sredstva, skušamo ohraniti tudi storitve in zdravstvene storitve za zdravljenje drugih bolezni poleg ebole v teh državah. Evropska unija in eh, tudi centri za nujno odzivanje so eh, organizirali usklajevalne sestanke eh, že nekaj tednov med različnimi službami in direktorati po uh, ugotovitvi te epidemije in smo se začeli torej zelo hitro odzivati. Imeli smo dnevne sestanke, eh, ki, pri katerih so sodelovali številni direktorati in številne države članice in vsi so bili zelo marljivo in vedno prisotni. Eh, Torej, ti sestanki so bili odprti tudi za Združene eh, narode enkrat na teden in imeli smo torej celo vrsto partnerjev, ki eh, redno vsak teden sodelujo na teh eh, usklajevalnih sestankih. Generalni direktorat ECO se ukvarja tudi z mehanizmom za civilno, za, z, civilno zaščito, ki, kar je omogočilo prizadetim državam, da zaprosijo tudi za pomoč v naturaljah, naprimer in um, v skladu s potrebami uh, teh držav in države članice so odgovorile uh, zelo radodarno s tem, da so naprimer pošiljali celo vrsto različnih vrst pomoči, tudi uh, živila. Mm, šlo je torej za precejšnja prizadevanja, tudi kar zadeva eh, medicinsko evakuacijo, kar je, eh, je omogočalo tudi ehm, torej repatriacijo zdravstvenega osebja, ki se je okužila eh, in na varen način. Ne smemo pozabiti, da dve države članici Eh, sta imeli vodilno ulogo pri vsem tem in sta opravili ogromno delo eh, tudi pri samem nadzorovanju širjenja epidemije. Ne na zadnje naj tudi poudarim, da skupaj s kolegi iz drugih direktoratov smo organizirali tudi že 15. septembra mednarodno konferenco o um, krizi zaradi ebola in večina držav članic je bila takrat eh, prisotna, tako kot tudi drugi mednarodni partneri. Podobno vajo smo opravili tudi 12. decembra in verjetno že veste, da 3. marca bomo organizirali še en mednarodn, eno mednarodno konferenco na visoki ravni o epidemiji zaradi ebole in gledamo torej še v prihodnost, da ugotovimo, kaj lahko še postorimo, da pomagamo tem državam, da se opomorejo in v številnih primerjih uh, smo bili pa manj učinkoviti in uh, to področje, po mojem mnenju, uh, kot pač usklajevalec uh, odzivanja na, ta, na to epidemijo je bilo dejstvo, da ne razpolagamo s stalnim organom uh, z zdravstvenim osebjem, ki bi, lahko, ki bi ga lahko napotili v te države. Uh, Združene države uh, imajo približno 50 tisoč zaposlenih na tem področju, mi pa računamo lahko samo na 350 eh, zaposlenih. Združeno kraljestvo in Francija sta se povezali za to, da bi se lahko ustrezno odzvali na to. Mislim, da se lahko torej veliko naučimo iz vsega tega in imamo kar nekaj zamisli, ki bi jih lahko uresničili. Francija in Nemčija sta oblikovali tudi belo knjigo, da bi razmislili o, o možnosti, da bi vzpostavili neko ustrezno zdravstveno telo, ki bi predstavljalo neke rezervne kapacitete za izkušenim zdravstvenim osebjem, ki bi ga lahko takoj napotili na terena. Torej, ponavljam, imamo kar neke stvari, ki se jih je treba naučiti. Mislim, da vse to je lahko bilo zelo vredno. Tudi to, kar je parlament eh, predlagal, je lahko zelo koristno in eh, zdaj pa predajam besedo kolegu iz eh, GDDFKO, ki bo spregovoril o aktivnostih, ki potekajo. Hvala. Si, si. Si. Izvolite. Hvala lepa. Jaz sem vodja enote za Zahodno Afriko pri GDDFKO. Ehm, torej marca bomo organizirali veliko konferenco in v tem kontestu naš eh, direktorat sodeluje z Svetovno banko in Združenimi narodi o eh, ocenjevanju eh, potreb za obnovo v teh treh prizadetih državah. Tako kot je bilo že poudarjeno, gre za tri ranljive države, ki so doživele še mm, pred nedavnim oborožene spopade. Eh, in krize, torej nimamo ustreznega vodenja oziroma beležimo slabo upravljanje in vodenje teh treh držav, kar zadeve izobraževanje, zdravstvo in socialno, socialni sektor eh, primankujejo ustreznih finančnih sredstev. Eh, to so ranljivi sektori, to je izhodišče za ta načrt, za odzivanje. Po, za pokrizno odzivanje, ki ga oblikujemo v sodelovanju z njihovimi vladami, kajti jih je treba pritegniti k temu programu. Očitno je za mednarodno skupnost, za Združene narode, svet, Svetovno banko in za nas, da je treba še dalje podpirati Gvinejo, Sierra Leone in Liberijo in to dolgoročno že je predvideno v nacionalnih indikativnih programih v, za Evropski razvojni sklad, da bodo osnovni sektori um, pač naša prioriteta v Liberiji, predvsem izobraževanje v Sierra Leone pa bolj zdravstvo, potem eh, varnost prehrane, to so sektori, nekrat, sektor, eh, ki, ga, ki mu bo treba posvetiti veliko pozornosti skupaj tudi z upravljanjem. Torej, Kar zadeva programe z ozirom na ranljivost teh treh držav, vse to je skladno z prihodnimi prioritetami po uh, krizi z ebolo. Uh, In eh, torej eh, aktivnost, eh, ki jo je ravno kar sprožila Evropska komisija, je tudi proračunska pomoč za Sierra Leone in Liberijo, kajti ta kriza je povzročila proračunski primankljaj, ki je zelo velik in ki spoh sploh spodkopava kredibilnost države in delovanje države. To bi bila prava katastrofa, če bi se recimo znašli v scenariju kot v eh, Srednji Afriški republiki z takimi velikimi eh, razkoraki in zato to je prioriteta za nas. Moramo ohraniti uh, Eh, držati dve državi, da boste lahko ostali eh, po konci nekako. In zato že precejšnji zneski so bili temu namenjeni, že leta 2014, predvsem eh, zaradi krize z ebolo, za Liberijo, govorimo o 30 milijonih evrov, za Sierra Leone 22,6 milijonov. Eh, kar pa zadeva mm, današnje delovanje, imamo strokovnjake na terenu, imamo posebne misije, ki sodelujo z vladami. In eh, zato, da pač pomagamo eh, tem državam pri njihovem razvijanju ustreznih zdravstvenih struktur in za razvijanje strategije na tem področju ob upoštevanju posledic te krize, Eh, morda v prihodnje bodo to financirali celo določene države, kot naprimer Združeno kraljestvo oziroma Združene države za Liberijo, ampak mi podpiramo torej te vlade, imamo, ravno včeraj se je vrnila eh, neka misija iz prestolnice Gvineje, Konakri, imamo veliko eh, tudi sirot in imamo tudi sredstva iz programa AUR, ki ga bomo začeli uporabljati za povezavo med eh, razvojnimi programi in eh, drugimi vidiki in eh, naprimer tudi potrebujemo pomoč tudi za te sirote, zato so zaprosile tudi vlade in zato razmišljamo o tem, da bi financirali nevladne organizacije tudi v tem pogledu. Sicer sodelovanje je treba še izboljšati, imeli smo probleme pri napotitvi zdravstvenega osebja in prostovoljcev na teren pravočasno na ravni komisije z DG, Sanko, Eko in nekaterimi drugimi skušamo sodelovati zato, da bi imeli celovit pristop, zato da se odzovemo na krizo z različnimi sredstvi, orodi, s katerimi razpolagam in tudi v e, upoštevanju časovnic, ki so včasih različne, kajti naprimer razvojni programi imajo drugačne raz, e, časovnice, ampak e, obstajajo in torej se želimo angažirati in eh, se želimo angažirati kot donator vsaj do leta 2020. Hvala lepa. Hvala lepa predstavnikom komisije. Zdaj pa še eh, zadnja replika strani pripravljavca mnenja. Trabajo. In las opinione zdaj. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Zahvaljujem se vsem kolegom. Tudi za predstavnikom komisije. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu našega odbora torej uh, ocena um, poseganja Evropske komisije in eh, nekaterih držav članic, uh, to um, ocene so lahko razhajajoče. Uh, um, ampak kar je bistvenega pomena, je biti prisotni na terenu in nadzorovati eh, razmere. In ne glede na različne poglede na to, kako smo se odzivali na to krizo, vsekakor smo eh, soglasni glede tega, da želimo biti konstruktivni. Nekateri so svetovali in eh, podali določena priporočila, nekateri smo sogovorili o usklajevanju, nekateri so predlagali, da bi imenovali posebnega koordinatorja za ebolo, ki naj bi prav gotovo imel polne roke dela, če ne bi šlo za ebolo, bi verjetno lahko šlo za druge patologije. In eh, dejansko nekateri so omenjali tudi nekatere druge bolezni, ki razsajajo v Afriki in ki povzročajo celo veliko več žrtev kot sama ebola. Temu, mora, temu moramo nasprotovati. Prav gotovo moramo imeti boljše uskladitev med Unijo in eh, Svetovno zdravstveno organizacijo. Jaz sem omenjal, o, omenjal parametre, ki bi jih bilo treba uskladiti, ampak poleg tega mislim, da bi morali postoriti še več. Mislim, da moramo priznati SZO in drugim organizacijam, ki delujejo na terenu, kot naprimer eh, zdravniki brez meja, da eh, so opravili odli, odlično, ogromno delo. Do problema je treba pristopati pozitivno tudi zato, da se in preventivno zato, da se izognemo podobnim pripetljajem v prihodnje. Komisija očitno Eh, je storila veliko več od tega, kar je lahko danes povedala tu pred nami. In eh, to velja tudi za nas. Imamo določene oddaljene predele, kjer je zelo težko uh, priti, kamor je težko priti, kdo dela na terenu, to dobro ve. Vsekakor uh, v tih državah imamo uh, krizne razmere, eh, imamo oborožene spopade in to še bolj zapleta stvari. In eh, kljub temu pa moramo zahtevati več in več moramo tudi doseči. Imamo določena orodja, ki so že koristna, ampak mi moramo eh, oblikovati tudi nove možnosti in ukrepe za to, da bo Evropska unija bolj fleksibilna in eh, hitrejša pri svojem ukrepanju. Zato bo treba oceniti razmere v najbolj prizadetih državah, Sierra Leone, Liberija, Gvineja in ta analiza, ta ocena potem a, eh, mora, mora biti uporabljena za to, da a, eh, od tega a, eh, pridemo do konkretnih ukrepov na terenu. Zato moramo posvetiti pozornost najbolj izpostavljenim skupnostim, najbolj ranljivim slojem, sirotam in ženskam in to je temeljnega pomena moramo spodbuditi oziroma oblikovati tudi smernice eh, za pomoč eh, zdravstvenim sistemom v prizadetih regijah. Moramo okrepiti obstoječa orodja, ustvariti novo orodje, če je to potrebno. In torej skupaj s komisijo moramo delati na koristen in konstruktiven način. Euh, Najlepša hvala, gospod poročevalec, za mnenje. Hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi časovni rok za, časov, za preloge sprememb je 10. februar do 12. ure, na to 26. februarja glasovanje eh, v našem odboru in pa 13. oziroma 14. v odboru DEVE. Sedaj pa izmenjava mnenj s predstavniki Evropske komisije in Evropske agencije za zdravila o kliničnih preizkusih v tretjih državah. Peter Liza je prosil za to točko, tako da mu kar predajam besedo. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Decembra je bilo objavljeno, da je podjetje GVK Biosciences izvajalo klinične preizkuse v Indiji in da je ob tem kršilo številna pravila. Več let, odkar smo sprejeli poročilo Glenes Womet, tega nismo videli gre za zdravila, ki so imela dovoljenje za prodajo v Evropski uniji in eh, v skladu s poročilom Wilmot bi morali biti klinični preizkusi upravljeni v skladu s pravili eh, Evropske unije. Pred tremi leti smo se na to ponovno pogovarjali v kliničnih preizkusih v tretjih državah, ker je prihajalo do nekaterih težav. Komisijo smo pozvali k natančnemu nadzoru. Glavna eh, možnost, ki jo imamo, je seveda umik dovoljenja prodaje zdravila. Ta odločitev je bila sprejeta za nekatere proizvode v petek, ne za vse, kjer je bilo eh, ugotovljeno, da so obstajale težave na področju zdravil, ampak za nekatere, za tiste, ki so eh, bila najbolj problematična. Zufolj. Torej, prosim, da Evropska komisija dejansko sledi tem priporočilom. Gotovo bomo kmalo slišali več informacij o zadju, kaj se je dejansko zgodilo, ampak imam še eno vprašanje za komisijo in za EMO. V stališču EME je zapisano, da ta dogodek ne predstavlja nevarnosti za zdravje pacijentov. Seveda se potem vprašamo, zakaj potem klinični preizkusi sploh obstajajo. Ti klinični testi so namenjeni temu, da ugotovimo, kakšno so tveganja in tako naprej. Če je prišlo do neprimernih kliničnih testov in to nima nobenih posledic, potem se sprašujem, zakaj sploh potrebujemo klinične preiskave. Gotovo lahko komisija pove kaj več o tem. Hvala. Je, <clears throat> Najlepša hvala, gospod Lize. Besedo bom predal gospodu Risu, direktorju iz Generalnega direktorata za zdravje, ki pokriva to področje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za povabilo. Pripravili smo dve predstavitvi. Prva bo predstavitev Evropske komisije, osredotočili se bomo na okvir, ki velja za reševanje takšnih situacij. Na to pa bo kolega iz eh, agencije poglobljeno obravnaval ta primer, primer GVK in nekatere druge. 16. aprila lani je bil objavljen dokument, ki nam daje nov okvir, nova pravila. Sprejeli smo naslednje odločitve, centralizirali smo ulaganje prošen, imamo evropski portal. Vsi dokumenti, tudi tisti iz priloge, so jasno določeni v uredbi jasno so določene tudi jezikovne različice. Imamo mehanizem za primer multinacionalnih preizkusov. Upoštevamo tako industrijo kot tudi akademike. Imamo informacijsko orodje, evropski portal in podatkovno bazo. Podatkovno bazo je razvila agencija EMA v sodelovanju s komisijo in državami članicami. To delo še vedno poteka, več delovnih skupin pripravlja posamezne elemente portala. Imamo pa tudi proces javnega posvetovanja, ki se je začel pred eh, nekaj tedni, zato da bi definirali določena pomembna pravila. kot nas je obvestila Ema tekom zadnje seje upravnega odbora, bo vse skupaj na voljo v druge polovice leta 2016 oziroma na začetku leta 2017. Spoštovati je treba eh, tudi izvajanje novih pravil, seveda, zato traja toliko časa. Gospod Lise, Lize je omenil izvajanje kliničnih preizkusov in to je nekaj zelo pomembnega. Klinični preizkusi se morajo izvajati v skladu z veljavnim protokolom. In to v skladu z načelom dobre klinične prakse. Gre za mednarodni standard, ki je predmet globalnega dogovora. Na to uporaba podatkov o kliničnih preizkusih. Če gremo zunaj meja Evropske unije, morajo tam klinični preizkusi potekati tako, kot v Evropski uniji. Kompromisov ni. Preizkusi morajo biti registrirani v eh, svetovni zdravstveni organizaciji ali pa biti predmet drugih tipov nadzora. Glede uporabe podatkov v kliničnih preizkusih pri izdaji dovoljenja za trženje, spet velja za situacijo zunaj Evropske unije, spoštovati je treba globalni standard, ki je na isti ravni kot pravila Evropske unije spoštovati treba tudi etična načela. To je prav tako zelo pomembna tema, ki že obstaja v obstoječi uredbi. Ne govorimo namreč o novi zakonodaji, ampak o obstoječi zakonodaji. Na to vprašanje nadzora. To je seveda bistvenega pomena, zato se bomo osredotočali na instrumente, ki jih imamo na voljo. Nadzor kliničnih preizkusov je v pristojnosti držav članic. Države članice vnašajo podatke v Evropsko podatkovno bazo, povedo, kdaj in kako bodo upravljali nadzor. EMA pa skrbi za koordinacijo, tako da zagotavlja učinkovito rabo virov. Vedeti moramo namreč, koliko inšpektorjev imamo na voljo v državah članicah Evropske unije poročila o inšpekcijah pa so na to, na to eh, vključena v podatkovno bazo Evropske unije. Na vsakem bilateralnem sestanku z neko tretjo državo povdarjamo, in to smo naredili tudi novembra na sestanku s Kitajsko, podobno bomo naredili eh, konec aprila na sestanku z Indijo, se pogovarjamo o teh temah. pri predstavitvi EME bomo pokazali, kako smo nadzorovali GVK, kako smo prišli do končnih sklepov. Postopek je bil sprožen v Evropski komisiji zaradi francoske inšpekcije. Nadzor unije. Komisija bo izvajala nadzor, eh, nadzorovala bo sistem inšpekcijskih postopkov v državah članicah in tretjih državah. Izvajali bomo eh, revizijo v tretjih državah. To je naša naloga in mislim, da nam gre kar dobro. Pri tem seveda sodelujemo z državami članicami, skrbimo za koordinacijo. Poročila o reviziji pa bodo na voljo javnosti, vključena bodo v podatkovne baze. In še zadnja prosojnica. Naš urad za hrano in veterinarske zadeve bo skrbel za nadzor, sedež imajo na Irskem, imajo izkušnje ne zgolj s hrano, ampak tudi z eh, medicinskimi pripomočki in upamo, da bodo lahko opravljali eh, podobne naloge pri kliničnih preizkusih. Glavno vprašanje je seveda, kako to početi. Najti moramo prava orodja za to vrsten nadzor. Hvala. Izvolite. gospod doktor, predstavnik Evropske agencije za zdravila. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za priložnost za to razpravo. Najprej bi se rad lotil pregleda celotnega področja distribucija kliničnih preizkusov kot podpora certifikatov za trženje. Lotil se bom vprašanja inšpekcij kliničnih preizkusov, na to pa seveda vprašanja inšpekcije GVK. Spregovoril bom o tem, kako se izvaja nadzor, kako se izvajajo eh, študije bioekvivalence in tako naprej. Spregovoril bom tudi o nekaterih ukrepih, ki jih bomo sprejeli naknadno po inšpekciji. Klinični preizkusi, ki jih obravnava Evropska agencija za zdravila, veljajo za nove inovativne eh, proizvode. Pokrivamo približno od 10 do 100 kliničnih preizkusov in več tisoč pacijentov pri vsakem dosjeju. EMA prejme zgolj manj, manjši delež generičnih prošenj, pri tem eh, od enega do treh kliničnih eh, preizkusov, ki veljajo za približno 24 pacijentov. Večina prošenj se vloži v državah članicah, v nacionalnih postopkih, v, s pomočjo vzajemnega priznavanja ali pa v decentraliziranih postopkih. Kot je dejal dr. Riš iz komisije, se inšpekcije same izvajajo s pomočjo držav članic, izvajajo jih inšpektori teh držav članic, EMA pa z njimi sodeluje. Naslednja prosojnica, na tej prosojnici vidite večje klinične preizkuse, ki podpirajo inovativne pristope in pri katerih sodeluje EMA. Zeleno so obarvane tiste države, kjer smo našli pacijente, ki sodelujejo v teh kliničnih preizkusih. Podatki kažejo, da približno 35 odstotkov pacijentov prihaja iz Severne Amerike, iz ZDA in Kanade, 37 iz Evrope, ostali pa prihajajo iz drugih delov sveta, 9 odstotkov iz Latinske Amerike, 2,5 Afrika, 4,7 odstotka Rusija, 9,5 odstotka Eh, jugovzhodna Azija in tako naprej. V tem primeru, klinični preizkus v Indiji, ta predstavlja 2 odstotka celotne slike. Tukaj vidite razvoj, to so isti podatki, ampak drugačen pogled, od leta 2005 do leta 2013. Rumena črta, ki je verjetno ne vidite tako dobro, označuje tiste pacijente, ki prihajajo iz eh, drugih krajev, ne iz Evrope. Rdeča črta označuje Severno Ameriko, modra pa Evropsko unijo oziroma Evropo. V vseh regijah prihaja do višanja števila, čeprav eh, te številke občasno nihajo. nihanje seveda popolnoma normalno na trgu pri izdajanju takšnih certifikatov. Prejeli smo podatke o 1,2 milijona pacijentov. Ti so sodelovali v približno 100 eh, tisočih kraj, kjer izvajajo klinične preizkuse v 107 državah. Ti podatki so bili vključeni v prošnje za dovoljenje za trženje, ki jih je bilo 635, opravljenih pa je bilo 419 inšpekcij dobre klinične prakse. Povdariti je seveda, treba, da so evropski inšpektori istočasno izvedli malce več kot 5000 inšpekcij, vključno s temi 419. Pokrivajo torej te inšpekcije za sistem EME, e, pa tudi druge inšpekcije znotraj in zunaj Evrope, ki zadevajo eh, nacionalne oziroma decentralizirane prošnje za trženje in pa nekatere druge izdelke. projekte kliničnih preizkusov in eh, laboratorijev, pa pokrivajo tudi prostor znotraj Evropske unije, kar je seveda izjemno pomembno. Od tega smo odvisni mi in drugi po svetu, ki na ta način izdajajo eh, dovoljenja za trženje. In mislim, da kažemo dober zgled z našem delom. Ta preglednica kaže inšpekcije dobre klinične prakse. Na levi strani leta 2000, na to pa do leta 2014. Število inšpekcij iz leta v leto rase. Odstotek inšpekcij zunaj Evrope, evropske inšpekcije so eh, obarvane violično, druge pa druge barve, ZDA e je bež, leta 2014 je bilo 50 odstotkov inšpekcij zunaj uh, Evrope ali ZDA, večinoma na Bližnem vzhodu, uh, Pacifiku, v eh, Srednji in Južni Ameriki, v Rusiji in v Afriki. Še naprej bomo skrbeli za podobno ravnovesje. Kot ste videli na prejšnji prosojnici, delamo veliko tudi na mednarodnem prostoru. Inšpekciji evropskih inšpektorjev zunaj Evropa je vedno več, sodelujemo s tretjimi državami, z njihovimi organi, tako s pomočjo komisije, kot tudi drugače, naprimer s Kitajsko, z Rusijo, z ZDA sodelujemo ne zgolj, ko gre za dobro klinično prakso, ampak tudi, ko gre za inšpekcije pri proizvodni. Skrbimo tudi za ustrezne instrumente za ustrezne sposobnosti. Številni, ki so zelo aktivni na področju kliničnih preizkusov zunaj Evrope, sodelujejo z nami, sodelujejo tudi pri izobraževalnih postopkih, ki jih sprožajo EMA in drugi. Inšpekcije, ki jih izvajamo sedaj, na to predajamo v roke uh, ameriškim agencijam, naprimer FDA, uh, Eh, in enako počnejo oni, izmenjujemo si podatke in tudi zaradi tega smo v preteklosti že eh, zamrznili dovoljenja za trženje določenih proizvodov. Tesno sodelujemo še posebej z eh, FDA. In to je pomembno, če združimo vse naše resurse, lahko pokrijemo številne laboratorije poskusiti, želimo zagotoviti, da se ne bomo eh, vedno znova vračali eh, v iste laboratorije, v iste eh, kraje in države. Če pa kdo najde kakšne negativne stvari, pa si te podatke izmenjamo in jih vključimo v naše načrte. Kar se tiče študij bioekvivalence, generične študije, smo prav tako sodelovali z FDA od januarja lani, skrbimo za generične študije in v prihodnosti bomo še tesneje sodelovali. Pomemben del tega dela je zgraditi globalen katalog eh, klinik in laboratorijev, ki se ukvarjajo s temi študijami imamo tako pozitivne kot tudi negativne izkušnje, ampak vse je treba vključiti v naše podatkovne baze, tako da lahko zvišamo naše standarde skupaj z drugimi eh, regulativnimi organi. Govoril sem že o usposabljanju, o izobraževanju. Še enkrat bi rad povdaril, da pogosto vabimo eh, neevropske organe iz eh, Amerike, Azije, Afrike, Rusije in tako naprej. Vsi sodelujo v naših izobraževalnih programih ki eh, veljajo za evropske inšpektorje. Sedaj imamo tudi spletne izobraževalne sisteme za naše inšpektorje, ponudili bomo tudi ZDA. Francoska agencija pri tem eh, veliko dela in eh, tudi tukaj pogosto sodelujemo s svetovno zdravstveno organizacijo. Zakaj so ti klinični preizkusi pomembni? Gospod Lise je zastavil to vprašanje. Generično zdravilo je kopija eh, izvirnega besedila in na to se trži, ko eh, se izteče enkratno dovoljenje za izvirno besedilo. seveda je treba izvesti študijo bioekvivalence na zdravih prostovoljcih. Pri ostalih elementih pa uporabljamo izvirni dosje izvirnega podjetja. Študija bioekvivalence se opravi zato, da vidimo, da je raven sestavin generičnega zdravila enaka kot pri izvirnem besedilu. Ponovadi vključimo v to študijo 24 prostovoljcev. Vsak v eni fazi uh, jemlje izvirno zdravilo, na to pa generično zdravilo. Uh, prostovoljcu se vzame kri in na to se profilira uh, to kri, se jo primerja in na ta način ugotovimo, če gre dejansko za podobna oziroma enaka zdravila. To zahteva evropska farmacevtska zakonodaja, imamo zelo natančne smernice, ki določajo potek teh študij in tudi sam nadzor študij. Kdo izvaja te študije? Ponavadi študije bioekvivalence izvajajo uh, pogodbene raziskovalne organizacije, tako imenovani CRO. To so podjetja, ki imajo v rokah klinike, in laboratorije, tam se vzame kri, tam se primerja vzorce. Preveri se tudi vsebnost sestavin v urinu. Zaradi načina trženja generičnih zdravil lahko imajo različna podjetja različna dovoljenja za trženje, pri tem pa uporabljajo enak proizvod, ki ga kupijo eh, od tovarne. Ta proizvod pa na to eh, zavijejo v lasno embalažo in ga tržijo eh, v različnih krajih, v Nemčiji, v Združenem kraljestvu in tako dalje. Lahko imamo torej več proizvodov, ki pa vsi temelijo na isti študiji bioekvivalence. In uh, za razliko od proizvajalcev. CRO-ji ne dobijo eh, dovoljenja osnovnih zakonodajnih organov, njih nadzorujemo stroškovno učinkovito, preverimo tudi, če eh, so bili v preteklosti že predmet inšpekcije, če niso imeli nobene inšpekcije, potem eh, moramo izvesti inšpekcijo, tako da vemo, kaj se dogaja ocenjevalci, ki ocenjujejo kromatografe, eh, ravni eh, sestavin v krvi, lahko vidijo, da je prišlo do eh, neravnovesi v statistiki, podvomijo v preizkus in zato zahtevajo inšpekcijo. Pomembno je, kdo je sponzor kliničnega preizkusa. To je lahko eden od lastnikov dovoljenja za trženje ali pa kakšna druga organizacija, ki trži nek proizvod nekje druge eh, po svetu. Na to proda cel dosje, eh, osnovni proizvod evropskemu distributorju. Države članice in agencija že več let sodelujejo. Želimo namreč vedeti, katere CRO izvajajo eh, te preizkuse na ta način lahko bolj učinkovito organiziramo sam nadzor, same inšpekcije. Tukaj lahko vidite, kakšna je statistika, gre za študije oziroma inšpekcije študij bioekvivalenc. Največ teh inšpekcij je v Indiji 105, vse skupaj 143 inšpekcij, ampak druge se nanašajo na uh, inovativne proizvode. Na to Italija, Kanada, Romunija in Nemčija. V primeru Nemčije lahko vidite, da za razliko od Indije uh, le 19 od 1098 eh, inšpekcij pokriva uh, inšpekcije študij bioekvivalence. Naš inšpekcijski program je izjemno aktiven in večina teh inšpekcij, 105 v Indiji, je sproženih zaradi eh, nacionalnih postopkov izdajanja dovoljen. Sedaj pa GVK, GVK Biosciences, sedežem v Indiji, imajo tako klinike kot tudi laboratorije. Ugotovili smo, da je prišlo do Eh, kršenja določenih pravil pri koncu študije pri elektrokardiogramih. Ti so lahko del končne ocene prostovoljcev, tako da ugotovimo, če je prostovolec na koncu študije še vedno eh, dobrega zdravja. GVK je v isti študiji imel eh, posameznike različnih imen, to se lahko zgodi zaradi različnih razlogov, zaradi napačnega eh, vodenja podatkov, ampak to se je dogajalo od eh, leta 2008 do leta 2014 in eh, te napake pokrivajo več osebja v GVK-ju. To sicer ni del eh, ocene bioekvivalence, ampak del varnostne ocene. In zaradi tega smo se po, vprašali, če so uh, bili posamezniki ustrezno obveščeni in zavarovani. Zanimalo nas je tudi, če je bila uh, ta študija izvedena pravilno. Potekala je tudi britanska inšpekcija laboratorija GVK, ki pa ni odkrila nekih sistematičnih težav. Vedeti moramo, da gre za težave v kliniki, ki privedejo do dvomov v zaupanje, ne, ne pomeni pa to, da je avtomatsko uh, nek pacijent v nevarnosti. Nimamo dokazov o tovrstnih napakah. Francoska agencija je poslala podatke Evropske komisije v skladu eh, s členom 31. in ta člen zahteva, da se oceni učinek eh, inšpekcije na sam proizvod. Ugotovili smo, da je v nevarnosti kredibilnost preizkusov, ki so bili izvedeni v GVK-ju, kar pomeni, da naredimo eh, konec oziroma zamrznemo dejavnosti eh, podjetja oziroma ustavimo trženje proizvoda. ukrepe, inšpekcije iz julija, augusta smo dali eh, komisiji in pa odboru za zdravila za uporabo v humani medicini, zato da bi zagotovili varnost evropskih pacijentov, zato da bi zagotovili spoštovanje eh, standardov, ki se uporabljajo pri izdajanju dovoljen za trženje zdravil. Gre za veliko število različnih proizvodov. En preizkus lahko zadeva več eh, dovoljen za trženje. Takšne velike klinike lahko sočasno izvajajo od 50 do 100 ali pa celo 150 eh, preizkusov vsako leto. Tako da v obdobju desetih let pokrijemo številna dovoljenja za trženje. Pri 300 tih smo imeli podatke drugih klinik, eh, ki so bili dovolj obsežni, tako da lahko tisti proizvodi ostanejo na trgu. Zdravila, za katera pa nimamo podatkov drugih študij, je predlog eh, odbora prekinitev trženja. Ta predlog je sedaj v procesu, v komisiji in ta se bo odločila v naslednjih treh tednih. Odločitev pa se na to preda v roke državam članicam. Za zdravila, ki so kritično pomembna za pacijente, ker morda ni na voljo alternativ na nacionalnih trgih, se lahko država članica odloči, da še naprej trži te proizvode. V vsakem primeru pa mora podjetje izvesti novo študijo bioekvivalence v naslednjih nekaj a, mesecih, zato da zagotovi trženje še naprej. Ukrepi v prihodnosti, nekateri že potekajo. Na kaj se moramo osredotočiti? Gre za zelo kompleksno področje. Organizaciji, ki izvajajo preizkuse, je veliko, veliko je tudi dovoljen za trženje lahko jih imamo 20 ali pa 30 za isti klinični preizkus. Te informacije moramo bolje konsolidirati in jih dati na voljo eh, regulativnim organom posod po Evropske unije. Dati jih moramo tudi na voljo našim eh, partnerjem, tako da bomo vsi vedeli, kakšna je stanje v posameznih laboratorijih in kakšne so inšpekcije. Naše sodelovanje z FDA in z svetovno organizacijo zdravstveno organizacijo je izjemno tesno. Imeli bomo tudi delavnico eh, s predstavniki organizacij industrije generičnih zdravil. Še enkrat bomo podarili, katere teme so za nas pomembne. Lastnik dovoljenja za trženje ima eh, določeno odgovornost za kakovost tega dosjeja eh, in če on niso sponzor, potem imajo tudi sponzori to odgovornost na lastnih plečih. ne na zadnje pa še tole. Izvajanje izmenjave eh, informacij, koordinacija, ki izhaja iz eh, uredbe o kliničnih preizkusih, je zelo pomembna. To velja tudi za inšpekcije v tretjih državah. Ena od posledic tega je, da kot morda veste, objavljamo tudi priporočila za transparentnost kliničnih preizkusov. Tudi ti podatki, sklepi, inšpekcij in poročila bodo na voljo javnosti. Najlepša hvala. Merci, merci beaucoup, dr. Euh, Sviney. Najlepša hvala, gospod dr. Sviney. Izvolite, gospod Grote für dich melden als EMA. Najlepša hvala. Jaz sem kontaktna oseba parlamenta za EMO. Zelo se zahvaljujem EMI, gospodu eh, Sveniju za to predstavitev in tudi gospodu Isu, da je danes tukaj z nami in da lahko razpravljamo o tem. EMA je torej na tem področju delovala zelo hitro, če si ogledamo, gre za tisoč vnosov, ki so jih morali predelati. Torej, kar precej dela. To so opravili v zelo kratkem času in zato lahko zaključimo, da sistem deluje. Gospod Suini je na koncu še enkrat povedal, kaj se lahko naučimo iz tega, da lahko situacijo še izboljšamo, da se moramo posvetovati z ameriškimi organi in tako naprej. Skupaj moramo izvajati inšpekcije in nadzor. Torej razmisliti moramo, kako se lahko povežemo z našimi mednarodnimi partnerjami, tako da bo naše sodelovanje še bolj tesno. Nisem še dolgo časa kontaktna oseba za EMO. Na začetku sem sicer kritiziral dejstvo, da parlamenta niso obvestili o tej temi, ampak od takrat se je to spremenilo in kot lahko rečem, se je EMO dobro odzvala na to vprašanje. Sam sem o tej temi prvo informacijo pridobil iz dnevnika na televiziji. To ni dobro. Ampak odziv na koncu je bil dober. Pogosto prihajajo tudi podobne razprave, ko govorimo o prostotrgovinskih sporazumih. To je vprašanje za komisijo. Izrazili ste negativno mnenje glede tega, ali se lahko dogovorimo tudi o mednarodnih inšpekcijah in nadzoru v okviru takšnih sporazumov. Klinični preizkusi namreč potekajo izven Evropske unije in tukaj moramo zagotoviti varnost v teh preizkusih. Zato je prosto trgovinski sporozumom ali brez. Ali lahko nekako pritiskamo na te države, zato da zvišajo varnostne standarde. To lahko naprimer storimo v okviru pogajanj za prostotrovinski porazum z američani, tako da tam pritisnemo, da se standardi še malo zvišajo. Danes seveda posod razpravljamo o TTIP-u v parlamentu, nasploh pa tudi v našem odboru in zato se mi zdi ta povezava pomembna. Še enkrat najlepša hvala, mislim, da so vaše preiskave potekale zelo hitro. Torej, hvala Emi, da si je vzela ta velik zalogaj dela. Najlepša hvala, gospod Grote. Gospod Pjeha. Eh, eh, najlepša hvala, predsednik. Ja, bil sem presenečen nad to zelo obsežno predstavitvijo Eme. Še vedno sem rahlo zaskrbljen glede določenih vprašanj. Na začetku imamo raven držav članic in dvomim, da se tukaj pojavljajo večje težave. Imamo enake standarde, enako zakonodajo, kar se tiče kliničnih preizkusov, farmacijskih sredstev in tako naprej. Na tem mestu imamo direktivo, ki se verjetno ne izvaja povsod 100-odstotno pravilno, ampak v redu, to je predmet druge razprave. No, potem pa so tukaj še tretje države. Naprimer ZDA. Te imajo centralno agencijo, po drugi strani pa so postopki za klinične preizkuse drugačni od naših, niso ekvivalentni. Na kakšni stopni smo torej, ko gre za medsebojno priznavanje postopkov, med EMO na evropski strani in medicinsko agencijo v Ameriki. Slišal sem za mnoge skandale v Ameriki, ko je prišlo do avtorizacije nekega zdravila, potem pa je bilo potrebno to zdravilo umakniti in podjetja so morala plačati milijonske kompenzacije. Mislim, da je to v okviru te tipa res pomembno obravnavati. Tukaj pa so potem še druge države, naprimer Pakistan, Kitajska, države, ki smo jih včasih obravnavali kot države v razvoju. Mislim, da z njimi nimamo dovolj kooperacije. Ampak govorimo o ekvivalenci. Snov, aktivna snov, o kateri govorimo, je vedno enaka. Mogoče se prodaja pod tem imenom ali drugim, ampak gre za enako snov. Torej, če je Evropska agencija potrdila aktivno substanco, potem kasneje ne bi smelo prihajati do dodatnih težav. Proizvajalec eh, proizvaja tudi pakiranje, embalažo zdravil in v tem primeru se mi zdi, da tukaj ne bi smelo biti dodatnega nadzora strani Evropske agencije za zdravila. To pa se ne dogaja na tak način in zato me zanima, zakaj, zakaj so postopki drugačni. Torej, moje vprašanje je, ali Evropska agencija za zdravila zaupa inštitucijam, ki raziskujejo bioekvivalenco. Ali obstaja nekakšna akreditacija za te raziskovalne centre in laboratorije, ki testirajo bioekvivalenco? To se mi zdi zelo pomembno, predvsem pri inovativnih zdravilih. Včasih namreč slišimo zgodbe, ki bi lahko bile temelj za kakšen zdravstveni thriller v hollywoodskih študijih. Poznamo primere, ko so potekali klinični preizkusi v tretjih državah. Prostovoljci tam so veliko bolj eh, ugodni in veliko lažje jih je pridobiti. Gospod Peričini. Gospod Peričini, hvala predsednik. Zahvaljujem se tudi eh, obema predstavnika, torej komisije in M, za eh, predstavitvi in za današnjo razpravo. Soglašam s tem, kar je povedal gospod Lize o, o domnevni, a, domnevnem pomankanju vsakršne nevarnosti. Ne obstaja ni nikakršnih ni preizkušenj brez nevarnosti. In torej, če si ogledamo tudi socialno plat, potem se moramo sreotočiti tudi na najbolj ranljive sloje. V zadnjih letih, predvsem zunaj meja Evropske unije in Severne Amerike, je prišlo do bistvenega porasta eksperimentiranja zdravil na a, na človeku, predvsem na otrocih, ki eh, se sploh niso zavedali tega, kar eh, so jim dajali. Mislimo, da bi morali eh, uporabiti ehm, zelo resne kazni za farmacevtska podjetja, ki se poslužijo teh praks. Sprašujem Emo, ali lahko izvaja ustrezne kontrole in nadzor v vseh fazah kliničnega preskušanja, tudi predkliničnega preskušanja zdravil in tudi kako nameravajo to razširiti na globalni nacionalni ravni, torej so, se pridružujem temu, kar je povedal kolega Pječa. In torej ne samo, kar zadeva Severno Ameriko ali Evropske države, ampak tudi tiste tretje države, kjer je manj nadzora na terenu, kjer je laže uporabljati torej take e, nekoliko predrzne e, načine kliničnega preskušanja. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospod Lize, želite še enkrat besedo? Izvolite, gospod Lize, ne? Potem vam ponovno predal besedo gospodu Risu. <clears throat> Uh, uh, Najlepša hvala za te zelo dobre komentarje. Seveda sodelujemo z FDA-jem in to zelo tesno. Naši odnosi so zelo povezani in poskušali smo vzpostaviti sistem, s katerim bi lahko prenašali sredstva iz, za inšpekcije med tema dvema uh, organoma. Predvsem, kar se tiče inšpekcij, ki jih moramo posebej obravnavati, naprimer v Indiji in na Kitajskem. Pogajanja v okviru TETI pa potekajo in to je dodatna spodbuda za našo razpravo, kako lahko bolje upravljamo svoje delo imamo delovno skupino komisije, eh, EME, FDA-ja in držav članic. Tam poskušamo najti rešitev, kako kar najbolje upravljati naše delo. Pravkar bomo dobili prve rezultate in videli bomo, kako lahko napredujemo na tem področju. Kar se tiče tega, da bi mednarodna skupnost stopila skupaj, ja, tukaj obstaja Evropska koalicija regulatorjev. Gre torej za nekakšen forum, kjer izmenjujemo informacije za ZDA, Avstralijo, Japonsko in tako naprej. Pridružila se je tudi Brazilija, Južna Koreja in še mnoge druge eh, države. Upamo, da bo to pomagalo. Poleg tega pripravljamo tudi mednarodno konferenco za avtorizacijo. Gre za prostovoljni postopek, s katerim bi vzpostavili mednarodno priznane standarde. Nekatere države se za to bolj zazemajo, drugim je to manj pomembno, ampak mi vsekakor prevzemamo aktivno vlogo v tem eh, postopku. Kar se tiče števila kliničnih preizkusov z uporabo otrok, no tudi mi mislimo, da potrebujemo eh, zakonodajo na tem področju. Namreč veliko zdravnikov prosi za um, dokaze, da lahko določene zdravila uporabijo tudi pri otrokih. To je vprašanje ne le v Evropski uniji, ampak tudi v ZDA. Prav zato prihaja tudi do več kliničnih preizkusov. Seveda pa moramo pri tem zagotoviti, da pacijenti, ki sodelujejo pri kliničnih preizkusih, da so varni in zavarovani. Prav zato imamo cel sklop pravil za sodelovanje, za profesionalno delovanje in tako naprej. Morda bi kolega dodal še par besed o tem. Uh, uh, Najlepša hvala. Ja, uh, kolega je že povedal nekaj aspekta, v katerem delujejo države članice, tako pri kliničnih preizkusih, kot tudi pri inšpekcijah. Če pa pogledamo bolj specifično odnose med Evropo in ZDA, tukaj vidimo, da imamo skupine glede kliničnih preizkusov, In naši kolegi so vsak teden v kontaktu z ameriškimi kolegi, razpravljajo o inšpekcijah, o rezultatih inšpekcij in tako naprej. Usklajeno lahko sprejemamo eh, odločitve in ukrepe, sankcije glede določene klinike ali glede določenega ustanove. Seveda pa prihajajo tudi do pozitivnih rezultatov inšpekcij in prav zato ne podvajamo naših inšpekcij. Na tak način ohranjamo sredstva in imamo nekakšno sinergijo med ameriškim sistemom in našim sistemom. S tem tudi zaščitimo um, pacijente, ki sodelujejo v kliničnih preizkusih, zagotovimo, da se tam uporabljajo pravilni podatki, pravilne sestavine in aktivne substance. Glede na to, da obstajajo določene tehnične razlike med pravili v Evropi in v ZDA, moramo to upoštevati, ampak temeljna načela so seveda enaka, pogosto se tudi skupaj usposabljamo in imamo tudi skupne inšpekcije, tako da bolje razumemo drug drugega in način dela v obeh državah. Sveda gre tudi za večanje zaupanja, tako da lahko mi zaupamo poročilu, ki ga je napisala ameriška agencija in obratno. Če imamo kakšno težavo z njihovim poročilom, potem skupaj poskušamo najti rešitev. Imeli smo tudi primere, ko so pri inšpekcijah eh, sodelovali ne le ZDA in Evropska unija, ampak tudi SZO. Torej, v prihodnosti resnično potrebujemo dobre podatke, dobre sisteme hrambe podatkov in dobro sodelovanje pri pregledih in nadzoru kar se tiče zaščite ranljivih eh, ljudi, ki sodelujo v poskusih, o tem smo tudi že razpravljali, kot je omenil že kolega Lize. Evropski inšpektori so objavili smernice glede pričakovanj, predvsem kar se tiče zaščite udeležencev v kliničnem preizkusu. Te smernice narekujejo, kaj pričakujemo od kliničnih preizkusov, ki se izvajajo izven Evropske unije temelijo pa na rezultatih naših inšpekcij. Vse več inšpektorjev iz tretjih držav sodeluje pri naših usposabljanjih, kar je zelo dobro. Zakonodaja v Indiji se je v zadnjih letih zelo izboljšala, zato da bi zagotovila zaščito eh, ljudi, ki sodeluje v kliničnih podatkih, ranljivi pacijenti pa imajo posebne mesto tudi v zakonodaji Evropske unije. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Euh, euh, Najlepša hvala. Hvala za vaše odgovore in hvala za kakovostno razpravo, ki je, kot vemo, zelo pomembna. Kolegi so pozvali komisijo in emo, da zagotovijo večji nadzor, večji nadzor nad klinikami v tretjih državah. Te klinike morajo biti registrirani oziroma preizkusi morajo biti registrirani, kot smo slišali. Ampak še nekaj let bo trajalo, da vzpostavimo ustrezen sistem. Tako da moramo vsi poskrbeti za to, da bomo lahko skupaj izvajali nova pravila, ki so začela veljati lani. 21. točka razno, nobenih komentarjev, zahvaljujemo se tolmačem, ki so kot ponovadi opravili odlično delo. Vidimo se na naslednji uh, seji in to je 23. in 24. februarja. Lep večer.